in eh, ne bi hoteli podaljšati sestanka tudi na sredo popovdne. Eh, mogoče, kar zadeva dnevni red, imam tri pripombe in sicer eh, prvič poleg mene ne sedi ministr Feligi, temveč Tamaš Ivan Kovač, državni sekretar, ki smo ga že spoznali in ga prisrčno pozdravljamo. On bo govoril v tretji oziroma četrti točki dnevnega reda. Eh, gospodu ministru pa želimo čim prejšnjo zdravitev. Kot druga zadeva v zvezi z dnevnim redom, torek 12. julija imamo spremembo v dnevnem redu ob 16. uri. E, gospod Tanaka bo prišel k nas in s tem se bo dnevni red malo pomaknil. E, bilo bi lepo, če bi ti, ki ste danes, sedaj že tukaj, sporočili to tudi kolegom. Jaz sem jim poslal tudi elektronsko pošto, tako da tudi tisti, ki danes niso nazoči, eh, bodo s tem seznanjeno. Eh, to je 16. točka dnevnega reda. In točko gospe Matijas, eh, Green Paper FP8, smo prestavili, torej potem bo na vrsti. Takoj po glasovanju. Torej, če bomo prej gotovi, bo šlo takoj naprej. Torej, v sredo ob 11. uri. Hotev bi še pripomniti, da je eh, politični oddelek A za gospodarske in znanstveno politiko organiziral delav, organizira delavnico, to bo v sredo popovdne. Vsi to že veste. E, mi smo pristojni tudi za to področje in kot veste, bi bilo zelo dobro, če bi se torej tega udeležili. E, dva e, člana sta zapustila sekretarjat, bila sta zelo dolgo tu med nami, ampak trenutno jih ni tu, zato mislim, da ni trenutek, da bi se več o tem govorilo. Potem še ena zadeva in sicer imate zapisnike, ima kdo kako pripombo, pisne zapisnike. Zgleda, da ne, s tem je to sprejet, so zapisniki sprejeto in prehajamo na četrto točko. Gospoda Kovača še enkrat pozdravljam. Danes bomo naredili malo retrospektivo mačarskega predsedovanja, ki je potekalo v zelo pomembnem času in čeprav je bilo burn čas, eh, pa smo nekatere stvari zaključili tudi v naše e, eh, skupini. Imate besedo za kratek uvod. Izvolite. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Lepo je biti z vami. Tako na začetku naj izrazim Ciprski državi in eh, vladi so žalje za tragedijo, ki se je zgodila ob eksploziji v vojaški bazi in eh, je zahtevala številna človeška življenja ter uničila velik del energetske infrastrukture te države. Moje sožalje v imenu odhajajočega mačarskega predsedstva. Kot drugo naj povem, da mi je veliko čas biti danes z vami. Vašo delegacijo sem sprejel v času priprave mačarskega predsedovanja. Zadeva je bila bistveno bolj razbudljiva, kot smo takrat pričakovali in to priložnost bi izkoristil, da vam nekaj povem o naših dosežkih v šestih mesecih predsedovanja, dosežkih, ki se nam zdijo zelo pomembni za energetsko in podnebno politiko Evropske unije. In zdaj bi prišel na mačarščino. Mijen tistat Elnekur, tistat Kepišelj Hrd. Spoštovani gospod predsedujoči, spoštovani poslanci. Zame je velika čast in veselje, da sem lahko tukaj in spregovorim o najpomembnejših rezultatih mađarskega predsedovanja na področju energetske politike. Mađarska je v začetku januarja prevzela predsedovanje, to je bila zelo odgovorna naloga. Še enkrat bi se hotel prisrčno zahvaliti belgijskemu in španskemu predsedstvu, kjer so bili naši partnerji v triju in sodelovanje je bilo odlično. E, zasluga nas vseh je, da smo uspešno skončali to trojno predsedovanje. V času mađarskega predsedovanja smo obravnavali strateška vprašanja, jih dali na dnevni red, evropska eh, energetska politika za leta naprej. Eh, glavni steber evropske energetske politike je energetski notranji trg. Zato je potrebno razviti infrastrukturo, eh, predvsem čezmejne eh, infrastrukturne povezave. Eh, mora, cene morajo postati pregledne, mehan, tržni mehanizmi se morajo izboljšati in najti moramo tudi metode za infrastrukturo za financiranje inovacij in infrastrukture. Obstajajo zelo pomembni evropski projekti, ki seveda ne bodo mogli biti zaključeni srednjeročno, so pa izredno pomembni. In te projekte bo moral upoštevati tudi finančna perspektiva v naslednjem obdobju. Ehm, da bi bolj učinkovito eh, udejanjali skupno energetsko politiko, zato je potrebno še marsikaj narediti, ampak naredili smo že prve pomembne korake. Mačarsko predsedstvo si je zastavilo cilj, da vzpostavi močno in konkurenčno Evropo in zato so energetsko-politični ukrepi izredno pomembne. Sedaj pa bi hotel povzeti najpomembnejše zadeve. Veste, da je mađarsko predsedstvo dalo poseben pomen energetski politiki. V času mađarskega predsedovanja smo sprejeli pomembne strateške dokumente, ki so. Uh, pomembni za energetsko politiko za naslednja desetletja v Evropi. Mi smo v času predsedovanja sprejemali kompromise, ki so za vse sprejemljivi. To je bilo seveda nujno potrebno, da bi cilje Evropske unije, kot naprimer cilje na področju energetike in eh, podnebja, vključili v strategijo 2020. Prvi pomemben dogodek v času našega predsedovanja je bil sestanek 4. februarja 2011 in sicer eh, sestanek sveta na temo energija in inovacije. To je bilo prvič, da smo en sestanek posvetili tej temi. V tem Na tem sestanku so bili sprejeti zelo pomembni politični cili, eh, opredeljeni roki in to je bilo tudi smernica za naslednja leta. Poleg tega je bilo posebno pomembno, da je energetska strategija do 2020 oziroma dokumenti o energetski infrastrukturi dobili prioriteto, da so koherentni in da smo dobili tudi skupne sklepe sveta. 28. februarja smo imeli energetski svet in na tej seji smo eh, določili kratkoročne in eh, dolgoročne prioritete med 2011 in 2020 glede na notranji trg energije, glede na infrastrukture, tehnologije z eh, majhnim izpustom CO2 in pa eh, zunani odnosi glede na eh, energijo. Potrebovali bomo sredstva za udejanjanje teh ciljev in to bo naša naloga, naloga ministrov za energetiko, da te prioritete vključijo v finančno perspektivo, da bodo za to predvidena ustrezna sredstva. Ne smemo pozabiti, da strategija na področju energetike 2020 eh, je sicer določena, vendar jo je treba preverjati in tu moramo dosti delati. 8. marca smo naprimer izbrali novega direktorja Mednarodne energetske agencije, zato ker eh, eh, Tana, njegov mandat gospoda Tanaka se bliža koncu. In zaradi tega je bilo izredno potrebno, da postavimo skupno enega kandidata. Eh, tu smo bili uspešni, naša kandidatka, kandidatka Marija von der Hofen je bila potem tudi izvoljena marec 2011 tu so bili nepredvideni dogodki tako za svet kot za Evropsko unijo. Tu mislim na političen položaj v severni Afriki, v Libiji in pa na eh, jedrsko katastrofo na Japonskem. Tu smo morali hitro reagirati. 21. marca je eh, mađarsko predsedstvo sklicalo izredno eh, energetski svet. Na tem sestanku so udeleženci preverili položaj na energetskem trgu, v energetski panogi oziroma pogledali, kaj se na trgu dogaja. Ta, ti mednarodni dogodki so vplivali na energetski trg, na globalni energetski trg in na oskrbo z energijo v Evropski uniji in ugotovili, da Evropska unija je v stanju, da pravilno oceni te vplive in Evropska unija je bila na tem področju do zdaj uspešna. Pred dvema tednoma je bilo srečanje med Evropsko unijo in OPEC-om in eh, zastopali smo eh, stališča Evropske unije. Dogodki na japonskem, kar zadeva te dogodke, so države članice eh, opredelile prostovoljne ukrepe, In tu gre za obsežno analizo varnosti jedrskih elektrarn, eh, tako imenovane stres teste. Ministri so se strinjali s tem, da načelno preiščemo in analiziramo situacijo, tako da bi lahko sprejeli pravilne odločitve. Potrebno je povečati preglednost analiz in pa eh, preglednost eh, rezultatov varnostnih analiz. Mi smo prosili določene organizacije, da pripravijo te stresne teste in te organizacije so 24. maja predstavili metodologijo in pa veljavnost teh stresnih tekstov. Na te, te, ti testi se na, eh, našajo na naravne katastrofe, na človeški faktor in tako dalje. Eh, Kar zadeva napade, teroristične napade, to sodi v pristojnost e, nacionalne varnosti. Gospod Oettinger, komisar Oettinger, je 12. junija dal izjavo in po njegovi izjavi bo Mm, sklicana e, nestalna skupina strokovnjakov. Države članice Evropske unije so 1. junija pričele z e, stresnimi testi. Nadaljni pomembni dogodek mačarskega predsedovanja je bil neformalni sestanek 2.3. maja 2015. Šlo je za e, časovni načrt na področju energetike. 大。 časovni načrt je dokument o e, ciljih energetske politike in politike, podnebne politike, To je povezano z energetskimi sistemi in majhnim izpustom CO2. E, ta dokument e, bo pripravljen in objavljen v drugi polovici leta 2011. Naše predsedovanje pa je bilo mnenja, da je izredno pomembno, da že pred objavo tega dokumenta eh, organiziramo izmenjavo izkušenj in tu so lahko države članice lahko povedale svoje mnenje. Amen yet. Desetega junija je bila ministerska konferenca, 17. in 18. maja smo imeli v Budimpešti še en sestanek med predsedstvom in komisijo. Infrastrukturno konferenco na visoke ravni, to je partnerski dogodek. Eh, paralelno z lansko letno madridsko konferenco, želi smo prisluhniti ključnim govornikom, izvajati razprave in pomagati Evropski komisiji pri zagotavljanju zakonskih eh, podlag na področju energetske infrastrukture. Vodili smo poglobljeno razpravo, ki se je osredotočala na aktualna dogajanja na področju energije. Naše predsedstvo je predstavilo svoje zaključke na konferenci sveta. Kar zadeva strateško razmišljanje in najpomembnejša tema, energetska učinkovitost. Tukaj imamo akcijski načrt, mačarsko predsedstvo meni, da to je eno najpomembnejših točk na dnevnem redu. V zadnjih nekaj mesecih je, se nam je uspelo dogovoriti za določe ne parametre, na osnovi katerih lahko delujemo naprej. Škijeme alternative za Evropo. Spoštovane dame in gospodje, eh, seveda je izredno pomembno, da na tem področju delamo dalje. Februarja je Evropski svet povdaril, da cilj 20 odstotna Eh, povečava učinkovitosti eh, uporabe energij je izredno pomembna. Eh, tu imamo sklepe z dne 28. februarja in tudi tam je povdarjeno, da je ključno povečati energetsko učinkovitost za E, politiko na področju energetike. 8. marca je Evropska komisija dala sporočilo o učinkovitosti, energetske učinkovitosti in 10. junija je svet te sprejel. E, določila načrta e, pa se bodo implementirale z pravnimi akti. Izhaja se iz tega, da je energetska učinkovitost nekaj, kar ima prioriteto. Ne samo za nas v Evropski uniji, kajti tu gre za sodelovanje z tretjimi državami in to sodelovanje je potrebno okrepiti. Glavno pozornost je potrebno posvetiti področjem, kjer obstaja največja možnost varčevanja. Tu gre predvsem za prenos in pa za stavbe. E, ja, ne, e, e, roka je izredno pomembna. In eh, tu je treba predvsem podati posebej večji podarek tudi na izobraževanje. Poleg strateškega načrtovanja eh, imamo sedaj tudi osnutek uredbe REMIT, to je dosje o integralnosti in eh, preglednosti te politike. Komisija je predložila ta predlog že svetu. Osnutek ureja kot reakcija na finančno krizo in kot del koncepta za krepitev nadzora nad finančnimi trgi vprašanje trgovanja z notranjimi informacijami in obveščanjem o teh informacijah. Pogajanja so potekale zelo dobro zaradi odličnega delovanja z poročevalcem Jorgom Šacimarkakisom. Eh, in eh, prišlo je do eh, dogovora tudi z Evropskim parlamentom in tu smo svoj cilj dosegli. Praktično je to uspelo doseči v prvi obravnavi. Torej, jutri pa je treba to še dokončno sprejeti. Kar zadeva podnebno politiko, smo hoteli predvsem eh, narediti pomemben korak v mednarodnih razgovorih o eh, podnebni eh, zaščiti. In dogovorili smo se za eh, splošno skupno agendo po letu 2012. Tu je bilo potrebno sprejeti celo vrsto pripravljalnih predlogov, e, tako da bi prišli do globalnega sporazuma in e, v teh pogajanjih bi morali zastopati enotno mnenje Evropske unije. Na sestanku 14. E, marca smo to temo potrdili. 24. 15. in 26. marca je bilo prav tako o tem govor in uh, junija smo že lahko dobili rezultate z uh, eh, ekspertne skupine. O tem smo potem razpravljali in oblikovali tudi nove naloge. Cilj je bil, da uh, pospešimo pogajanja, torej uh, gre za konkurenčno gospodarstvo eh, eh, in sicer do leta 2050. Tu eh, imamo nov pristop in tu smo se povezali tudi z drugimi sektori, naprimer akcijski načrt za energetsko učinkovitost, mađarsko predsedstvo je yeah organiziralo celo vrsto sestankov strokovnjakov in upamo, da bomo lahko se do konca leta dogovorili kar eh, tudi izredno srečanje ministrov za energetiko 24. marca eh, je bilo zelo pomembno. Na sestanku okoljskega sveta eh, pa je sodelovalo protoko 26 držav članic in bili so sprejeti pomembni sklepi. Dovolite, da vam se, se vam še enkrat zahvalim za sodelovanje vsem državam, članicam seveda tudi vašemu odboru. Te rezultate rezultate smo lahko dosegli samo z dobrim sodelovanjem. In to se je pokazalo tudi na primeru Remita. Najlepša hvala, da ste nam omogočili, da je mađarsko predsedstvo lahko uspešno zaključilo svoje predsedovanje na področju energetike. Najlepša hvala, to je bila široka paleta. Prvo se javlja za besedo kolega Grk. Kaj se nama sovote? Najlepša hvala, gospod predsedujoči spoštovani gospod namestnik državnega sekretarja. Preden bo postavil vprašanje, bi se hotel prisrčno zahvaliti za dobro sodelovanje. Mačarsko predsedstvo nam je v tem odboru v začetku leta eh, obljubilo, da bo zelo prijazno sodelovalo z parlamentom in mislim, da so to tudi udejanili. Remit o tem je bil govor, jaz sem bil eh, poročevalec v senci, o remitu in tudi osebno sem torej, doživel eh, v okviru trialoga, kako dobro je to potekalo in kako uspešno je bilo mačarsko predsedstvo. Dodatno k temu bi lahko rekel, da to prijaznost med predsedstvom in parlamentom eh, je, se potrjuje tudi v tem, da po koncu predsedstva, eh, torej že v času polskega predsedstva, imamo v naši sredi eh, predstavnika mađarskega predsedstva. Eh, Mađarska je hotela doseči močnejšo Evropo. Jaz mislim, da lahko na vsak način potrdimo in ugotovimo, da je Evropska unija postala močnejša. In na temelju izkušenj eh, energetskega vrha pa upam, da bo dejansko eh, prišlo do dejanj, da bomo lahko svoje ambiciozne cilje dejansko tudi dosegli predsedstvo je bilo soočeno z dvojnimi izzivi, torej lasten program, ki je bilo treba udejaniti in tudi odzunaj eh, je, eh, je prišlo do nepričakovanih dogodkov, Severna Afrika, Japonska je besta bili omenjeni, eh, torej lahko rečemo, da je bilo eh, v obeh primerjih tako, da je predsedstvo zelo učinkovito se odzvalo. Eh, torej, delovalo je zelo uspešno, prišlo je do udejanjanja programov, torej dokaz za, to, da, dokaz za uspešnost. Eno vprašanje v zvezi z remitom. To ni povezano z zadnjimi par meseci, temveč za to se nanaša na prihodnost. E, glede na to, da je bilo predsedstvo pripravljeno do kompromisa, smo naredili velik korak naprej pri remitu. Torej, še korak dalje, kot je predlagala komisija, enoten sistem za registriranje, potem eh, eh dostop do podatkov eh, o izpustih CO2. Eh, harmoniziranje sankcij, torej kazni v prihodnost. Eh, že, da se je o tem sploh govorilo, je zagotovo pomemben korak naprej. Meni se zdi izredno pomembno, da eh, smo lahko se tu dogovorili in zdaj pa moje vprašanje, kakšne možnosti vidite za udejanjanje teh ciljev, gospod državni sekretar, v naslednjih mesecih in še enkrat prisrčno hvala za sodelovanje.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 da je mađarsko predsedstvo lahko ponosno. E, govorili so o tem, kar so dosegli, kakšne cilje so imeli, ampak kateri cilj vas, e, zaradi katerega cilja ste najbolj ponos, ponosni. In zdaj pa vprašanje e, polskega predsedstva, v kakšno smer bi morali iti. E, m, to, Torej, povdarili ste predvsem, da je ta vaše predsedovanje bilo uspešno. Kolegica Tikal. Lepša hvala, predsedujoči. Tudi jaz bi se hotela državnemu sekretarju zahvaliti za informacije, ki nam jih je predstavil z mojega vidika, nekaj vprašanj in nekaj pripomb. Po eni strani je mađarsko predsedstvo trdilo, da je prednost eh, energetska učinkovitost in eh, preglednost in integralnost eh, energetskih trgov. Sedaj bi vas hotela vprašati, kakšen je rezultat na tem področju in ali ste zadovoljni s tem. Hotela bi vas vprašati, kakšen eh, napredek pa je bil dosežen v zvezi z Nabukom. Kar je zagotovo tudi prednostna naloga na področju energetike, tudi na temelju sklepov eh, sveta iz februarja. Eh, torej, v tem je bilo poudarjeno, da je potrebno meddržavno sodelovanje poboljšati. da bi moral priti do diverzifikacije eh, energetskih virov in da je projekt Nabuko zato izredno pomemben. Seveda bi bilo možno Nabuko hitreje implementirati. Nam se zdi namreč, da gre to zelo počasi naprej. In zdaj vprašanje, kaj ste naredili na tem področju in o kakšne rezultate lahko pokažete v času mačarskega predsedovanja. Nadalje. Evropska komisija naj bi svetu poslala do konca junija poročilo o potrebnih investicijah na področje energetike. Zdaj je vprašanje, a ste ta poročilo dobili in kateri so naslednji koraki na tem področju, tako da bodo na voljo finančna sredstva. In še zadnje vprašanje, ki se nanaša na energetsko učinkovitost. Mi zelo dobro vemo, da direktiva o energetski učinkovitosti je bila sprejeta, da so tu predpisani pomembni cilji, predvsem kar zadeva stavbe. Kot poročevalka za Eh, parlamenta za energetsko učinkovitost stavb eh, sem trdila, da je to izredno možno, eh, izredno pomembno področje in da bi morali to upoštevati tudi pri stanovanjih in subvencioniranju. Vprašanje je, kaj ste vi naredili, da bi zagotovili, da bomo imeli večjo prožnost, torej do 15 odstotkov na tem področju. In eh, da bi dvignili minimalni prak 10 odstotkov v državah članicah. Najlepša hvala. Thank you, President. I would like to thank and congratulate the Hungarian President. Hvala lepa. Zahvaljujem se mačarskemu predsedstvu za zelo dobro sodelovanje z Evropskim parlamentom. Postavila bi pa vprašanje glede mednarodnih pogajanj na področju podnebnih sprememb in vaših pričakovanj za konferenco v Durbanu. Prihajamo do konca prvega zavezujočega obdobja v skladu z Kyoto. Imamo dva pristopa, eden v okviru Kjotskega protokola in druge v okviru konvencije. Odločiti bi se morali, kaj bo najboljša pot eh, za Evropsko unijo pri drugem zavezujočem obdobju v skladu z Kjotskim protokolom, ampak mednarodna situacija kaže sploh, eh, če upoštevamo položaj ZDA in zdaj Japonske, kar nam ne daje veliko upanja. Tukaj so tudi ključni dejavniki, ki jih nismo upoštevali, odnosi z državim razvojo, tehnološki transfer, transfer tehnologij in podobno. Zdi se, da ne bomo dosegli popolnega soglasja v Drbnu. Kodnevrijo 2012. Kateri so elementi, po vašem mnenju, pri katerih lahko napredujemo tako, da bi lahko prišli do uspešnega zaključka in sporazuma? Hvala lepa. Kolega Odi se še bi prijavil. Hvala, gospod predsednik. Tudi sam bi se vam, gospod namestnik državnega sekretarja, zahvalil za vaš prispevek k temu uspešnemu predsedovanju Evropske unije v prvem semestru tega leta, torej mažarskemu predsedovanju. Najprej pa eno vprašanje. Pogosto se sprašujem v zvezi z Višegrajsko skupino. Govorili ste o trojki špa, z Španijo in Belgijo, ampak ali v Višegrajski skupini ali ste politično kaj razmišljali? Namreč Eh, v zvezi s tremi trojkami, prejšnja eh, Francija, Švedska in Češka in pa naslednja trojka, Danska, Cipr, Poljska, torej imamo tri višegrajske države, eh, ki bodo tu udeležene, torej ali ste kaj razmišljali o tem? Kar pa se tiče energetike. Glavna ideja Evropske skupnosti za energetiko vidimo v tem smislu, da ljudje različno gledajo Eh, na eh, energetske vire, ki so seveda pristojnost posameznih držav. In glede na to, kar ste se naučili v zadnjih šestih mesecih, kaj bi rekli, ali mislite, da bi nekega dne lahko prišli do neke evropske skupnosti za energetiko z eh, udeležbo vseh držav? In potem še ena druga zadeva, ki me zanima. Zanima me, kaj mislite o naslednjem, namreč o dodani, možni dodani vrednosti po teh šestih mesecih, namreč v zvezi z infrastrukturo. Zdi se, da imamo, da imamo tu eno veliko zmedo na področju infrastrukture. Ali ne menite, ali menite, da bi morda nekega dne potrebovali neke, neko ev, neke evropska podjetja, ki bodo lastniki evropske infrastrukture, kajte ustrezno upravljanje infrastrukture, mislim, bo bistveno za uh, konkurenčnost naše uh, celine, tako za elektriko kot za plin. Hvala. So, ähm, Hvala lepa.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 poskušal sem si nekoliko urediti dokumente pred seboj. Prisrčno se zahvaljujem za sodelovanje z vašim odborom. Vaše vprašanja kažejo, katere so vaše prioritete, za katere področja se zanimati in katere teme bodo še posebej pomembne za naslednje na predsedstva. Sploh s polskim predsedstvom bomo tesno sodelovali pri določenih vprašanjih. Zdaj pa bom poskušal odgovoriti na vprašanje. Gospod Djörg, najlepša hvala za vaše pohvalne besede. Dejansko smo želeli organizirati dobro sodelovanje z Evropskim parlamentom med mađarskim predsedovanjem in veseli me, da je to tudi uspelo. Tudi v prihodnosti si bomo prizadevali za dobro sodelovanje. Zdaj smo preživeli ognjeni krst, naredili izpit in kot zrele države članice bomo še naprej poskušali uspešno sodelovati z Evropskim parlamentom, spoh, ko, ko gre za teme, ki zadevajo naše ministrstvo. Še enkrat torej hvala lepa za vaše pohvale. In s tem sodelovanjem želimo nadaljevati, kar zadeva REMIT, uredbo REMIT. Ustrezno ste navedli ključne točke, po eni strani gre za registracijo. Tukaj smo bili bolj ambiciozni kot drugi, šlo je za enotno registracijo, za podatke v povezavi z izpusti CO2, s harmonizacijo sankcij. Menim, da je mađarsko predsedstvo spremembe Evropskega parlamenta ustrezno upoštevalo. Vsem je remeč postal bolj transparenten oziroma uredba postala bolj transparentna in jo je lažje tudi nadzirati. In s tem smo tudi zagotovili ustrezno pošteno konkurenco. Kazne sankcije se prav tako objavljajo, kar prav tako prispeva k transparentnosti. Poleg tega bomo dobili novo agencijo. Ta agencija bo sodelovala z evropskimi regulatorji. Gre za agencijo ACER. O tem pravzaprav nisem želel govoriti, ker to ni samo naša zasluga, vendar pa je bilo naše predsedstvo prisotno pri otvoritvi agencije, direktor Acerja, bo prav tako ta teden z vami. Naj povem, da je tudi sodelovanje s to agencijo potekalo gladko in uspešno. Gospa Koleska Bobinska je prav tako postavila vprašanje. In odgovor ni enostaven. To vam povem tudi kot eh, oče sinov. Težko se odločiti, na katerega sina bi bili bolj ponosni. Vsi rezultati so za nas eh, pomembni. Težko je izpostaviti enega od uspehov posebej. Naj pa povem, da je bilo mačarsko predsedstvo v posebnem položaju. Januarja smo prevzeli eh, predsedovanje in že takrat smo se morali kvaliti z velikimi strateškimi temami energije 2020, energetska infrastruktura in podobno. Vsa posamezna podrobna vprašanja, ki se nanašajo na področje energije, tudi v horizontalnem smislu, smo morali nekako razrešiti in se s tem ukvarjati. In na to smo zelo ponosni. Mogoče se je prvi zgodilo med predsedovanjem neke države članice, da so šefi držav in vlad, torej Evropski svet, da se je ukvarjal z panožnimi vprašanji. In to je prineslo velik zagon v svetu za energijo. Ker zadeva termine 2014-2015, to boste pomembni leti. Do leta 2014 mora biti spostavljen notranji trg, do leta 2015 pa moramo odpraviti izolirane energetske otoke tragično in dogodki na Cipru prav tako upozarjajo na to, da kaj takega ni sprejemljivo. In sicer, da so določene države prepuščene same sebi, da so izolirane od druge energije oziroma drugih omrežij. Naš predlog polskemu predsedstvu bi bil, da se s tem kvarja. Zahvaljujem se tudi gospodu Odijo za njegove besede. Mačarska je bila v zelo ugodnem položaju, saj smo bili tretja država v zelo uspešnem triju. Leta 20, leto 2011 pa je tudi leto Srednje Evrope, kajti nam sledijo polski prijatelji, s katerimi zelo tesno sodelujemo. Kot rečeno, so naši odnosi zelo, zelo dobri. Na mačarskem se ministrstvo ukvarjajo z zelo pomembnimi temami. Polske kolege smo že povabili k nam, se z njimi pogovorili in predali delovne dokumente. Danes popovdne bom nastopil, če smem temu tako reči, tudi v odboru o regi, kjer so polski kolegi prav tako že začeli izpolnjevati svojo predsedniško nalogo. Ne bi želel preveč podariti določenih vprašanj, zaradi tega, ker ne želim polskemu predsedstvu prevzemati njegove naloge. Kar pa zadeva vprašanje gospe Tikao. Kar zadeva na Buko. Stelo se je, da oziroma zdi se, kot da se je na Buku nekoliko upočasnil kot evropski projekt, lahko pa poročam o rezultatih. Naredili smo velik korak naprej, če je to naša zasluga ali ne, ne morem reči. Uh, Vendar pa se je prejšnji mesec zgodilo nekaj pomembnega v Turčiji, v Kajzerijo, v Srednji Anatoliji. Smo bili prisotni, tudi naš ministerski predsednik je bil tam na povabilo turškega ministra za energijo oziroma energetiko. Tam so bili predstavniki vlad, ki so udeležene pri Nabuku in podpisali so sporazum v podporo projektu, gre za dogovor, ki ima zakonodajni značaj in predstavlja zakonodajni ukvir in tehnični ukvir za izvedo projekta Nabuko. Med mačarskim predsedovanjem smo organizirali forum v okviru tega foruma je Nabuko doživel spet eh, nov eh, zagon. Tukaj gre tudi za vprašanje plinske infrastrukture, južni koridor in Nabuko sta tukaj zelo pomembna. Naj poudarim pomen eh, koridorja sever-jug, ki je še posebej pomemben za države višegrajske skupine, kot je omenjal tudi gospod Odi. Pa ne samo za te države, temveč za celotni evropski energetski trg. To pravzaprav ni rezultat eh, mačarskega predsedovanja, ampak 3. Eh, februarja je gospod Barozo povabil šefe vlad in držav, držav Višegrajske skupine, ter Bolgarije in Romunije. In te države so oblikovale delovno skupino za koridor sever-jug. Sam sem predstavnik za Mačarsko v tej skupini, v kateri smo že dosegli velik napredek. Upamo, da bomo do konca leta med še med polskim predsedovanjem lahko predstavili akcijski načrt na področju plina, nafte in elektrike. Tukaj gre za natančne načrte na teh področjih, kar je ključnega pomena za varnost in zanesljivost oskrbe, za diverzifikacijo energentov in za vzpostavitev notranjega trga z energijo. gre tudi za vprašanje čezmejne energetske infrastrukture. Kar zadeva investicijske potrebe, seveda smo skrbno spremljali delo komisije na tem področju, so nas je še posebej zanimivo. videti, kako se to vklaplja v pogajanja o večletnem finančnem okviru. Postavljajo se strukturne prioritete, seveda ne moremo izpolniti vseh potreb po infrastrukturnih investicijah, ne iz evropskih sredstev, ne iz evropskih sredstev z državnih sredstev tudi zasebna podjetja morajo prevzeti svojo vlogo. Gospod Udi je govoril o velikih energetskih podjetjih, ki prav tako igrajo izjemno pomembno vlogo. Gospa Karvanjo, tudi vi ste postavili vprašanje, za katero se prav prisrčno zahvaljujem. V odboru za okolje nismo mogli govoriti o rezultatih in mačarskega predsedovanja, vendar pa je tudi ta tema zelo pomembna za nas, eh, to se pravi podnebna politika. Kakšna je situacija po Cancunu? Mislim, da je le prišlo do nekega novega zagona v pogajanjih z Kitajsko, ZDA in Rusijo, ki igrajo pomembno vlogo. In če tudi se na določenih področjih zdi. Adatot, eh, valóban, eh, nem egyszerű munka. Da se ne premikamo, gre kar hitro naprej. Delo ni enostavno. Govorimo pa o dveh temah. Najprej govorimo o skupnem evropskem stališču. V Evropskem svetu smo 21. julija skoraj dosegli soglasje. 26 držav se je strinjalo, ena sama država ne, ampak tudi ta država se je strinjala z večino sklepov sveta. So pa tukaj sporna vprašanja znotraj sveta in to pomeni, da so pred nami veliki izzivi oziroma da je velik izziv nastopiti v strnjeni vrsti v mednarodnih pogajanjih. Gospod Udi, Šlo je za prvo predsedovanje trija. Naše delo smo predali naslednji državi, naslednjega trija Polski in v naslednjem triju gre za čisto druge države članice, pri katerih vladajo drugačne pogoji, imajo tudi druge prioritete. Smo pa z njimi zelo dobro sodelovali pri pripravi na predsedovanje naslednje trojke. Kar zadeva energetsko učinkovitost, to je vprašanje, ki bi ga načel kot eh, zadnje. Seveda ne bi izkoriščal vašega potrpljenja dolgo, vendar pa kar zadeva primarno porabo do leta 2020 lahko dosežemo samo energetsko očigovita z višini 10 odstotkov, ne pa 20 odstotkov, kot smo načrtovali. Komisija je predlagala nekaj drugega. Vendar pa menim, da bomo leta 2013, v letu, ko bomo preverjali načrt, ugotovili, kaj je še potrebno storiti. Pri... Videli bomo, v kolikšni meri bodo prostovoljni državni akcijski načrti izpolnjeni in kako jih lahko izboljšamo oziroma nadgradimo. In potem bo lahko komisija podala nadaljne predloge, kar je tudi vsebina sklepov sveta na to temo. To je tudi v predlogu z dne 22. junija. V tem dokumentu se pojavljajo tudi mnoga druga vprašanja. Polsko predsedstvo bo prav gotovo k temu povedalo svoje mnenje. Naj govorim še nekaj. Javni sektor mora tukaj odigrati ključno vlogo. In temu ne daje prioriteto samo Mačarsko, ampak tudi vse druge države članice. Tukaj potrebujemo ne samo nacionalne pobude, ampak moramo izkoristiti tudi regionalno in lokalno raven za izvajanje manjših projektov, izgradnjo omrežij in spostavljanje partnerstv. Prav tako potrebujemo spodbude za investicije, kar pomeni, da je treba spodbujati tako lasnike, kot tudi najemnike stavb oziroma stanovanj ki morajo dobiti spodbude za sanacijo stavb in izboljšanje njihove energetske učinkovitosti. Samo tako bomo lahko zagotovila vključitev celotne oskrbne verige. Na mačarskem smo že sprejeli akcijski načrt na temo energetske učinkovitosti, zdaj potekajo posvetovanja med eh, pristojnimi ministrstvi. Ocena akcijskega načrta. Mora biti takšna, da bomo razvili enostavnejše in bolj kompaktne metode samo tako lahko zagotovimo upoštevanje načel energetske učinkovitosti ETS, sistem za trkovanje z emisijami. Je tukaj prav tako pomembno orodje, zelo pomembno se nam zdi ugrajevanje inteligentnih števcev v gospodinstvih. Treba je omogočiti da se državljani tudi bolj ukvarjajo s tem vprašanjem, kar zadeva večletni finančni okvir. Ugotavljamo, da so finančni mehanizmi, da, da je treba finančne mehanizme Evropske unije čim bolj učinkovito uporabiti, pri čemer je treba vzpostaviti dodatne možnosti za posebne investicije na področju energetske učinkovitosti. Upam, da sem odgovoril na vsa vaša vprašanja. Hvala lepa, gospod Kovač. Prav gotovo ste odgovorili na vsa vprašanja. No, odgovorili ste na tisto vprašanje, ki so bila postavljena. Najlepša hvala in Nam ja, prosim, da prenesete kolegom v mačarski vladi našo zahvalo. Imeli smo zelo uspešno, dobro sodelovanje in kar nekaj smo dosegli v tem kratkem času. Hvala lepa. Okay. Meine Damen und Herren, ich darf dann zum nächsten Tagesordnungspunkt. pa so šne. Malce prehitro sem pozval, da prejdemo na naslednjo točko. Preden pridemo na naslednjo točko, pa bi podal še majhno sporočilo, drugače bom to pozabil. V našem sekretarijatu se izmenjujejo ljudje, prihajajo novi, novi prihajajo, stari odhajajo. Tokrat je to nekoliko drugače, kajti zapuščate nas dva člana, Lola Gašija Gomez in, in gospa Elenša Pentje. Obe sta bili zelo dolgo v našem sekretarijatu, na različnih delovnih mestih. Eh, sta med tistimi, na kateri smo se lahko vedno zanesli, veliko dela sta vložile v to področje. Celotnemu sekretarjatu se zahvaljujem, še posebej pa Obima gospodima hvala lepa še enkrat eh, za angažirano delo in upam, da bosta enako uspešni in angažirani na novem delovnem mestu. Želim vam torej vse najboljše in hvala lepa. Dan darf ich den nächsten Tagespunkt aufrufen. Zdaj pa k naslednji točki dnevnega reda gre za pristop politike Evropske unije k svetovni konferenci o radiokomunikacijskih radiokomunikacijah Mednarodne telekomunikacijske zveze. To je za svetovno konferenco, ki jih je zelo veliko, o tem nam ni treba kaj posebej dolgo govoriti. Tukaj gre pravzaprav za to, da izvedemo razpravo in resolucijo na področju svetovne konference, zato se je 12. maja konferenca odločila, da postavimo osno vprašanje komisiji in izvesti razpravo, potem pa sprejeti resolucijo v imeno ITRE v skladu s 115. členom poslovnika. Gre tudi za to, da zagotovimo, da bo Evropska unija govorila v en glas na multilateralnem parketu, treba je upoštevati načela Evropske pogodbe, gre pa tudi za to, da eh, spomnimo na stališče Evropskega parlamenta glede radiofrekvenčnega programa in porazdelitve radiofrekvenc. Spomnili se boste razprave, ki smo vodili pod vodstvom kolega Hekmarka. Seveda pa je treba pripraviti tudi naslednjo slovo svetovno konferenco o radijskih komunikacijah. Kolega, ki se je s tem ukvarjal, žal še ni tukaj, nekoliko zamuja, ampak tega ne moremo spremeniti. Imamo 26 predlogov sprememb, dogovorili smo se za besedilo, ki ga bomo potem jutri predložili, o katerem bomo glasovali jutri. Če se strinjate, bi jutri glasovali v bloku, v svežnju. Če temu ne ogovarjate, bomo jutri tako postopali, s tem bomo prihranili tudi nekaj časa in potem lahko zadeve tako izvedemo. Trenutno nimam kaj veliko povedati, ampak kolegica Cikao je želela nekaj k temu dodati. Izvolite. Mulțumesc, domnule președinte. Hai, gospod predsedujoči. Voastră, ci uh, doar uh, să... Pravzaprav nimam predloga k, vam, k vašemu predlogu. Želela sem samo nekaj dodati kar zadeva samo konferenco, ne vem, ali naj to naredim zdaj ali kasneje. Zdaj, prav. Ta konferenca je velikega pomena, kajti gre za frekvenčni spektr. Ta spektr trenutno ne zadošča, zato govorimo o eh, kritičnih virih. Evropski parlament je že večkrat zahteval boljše sodelovanje in tudi harmonizacijo radijskega spektra. Pred kratkim smo sprejeli tudi sklep, ki se nanaša na program harmonizacije radijskega spektra za boljše izkoriščanje tega vira. Eh, še naprej se bomo zavzemali za stališče Evropske unije, to je, da ob upoštevanju načela subsidijarnosti in pristojnosti posameznih držav članic dosežemo boljšo koordinacijo in boljšo porazdelitev radijskega spektra. na tej svetovni konferenci, bi morali več govoriti o interferencah, do katerih prihaja, sploh na menjih področjih med državami članicami Evropske unije in tretjimi državami. To je pomembna tema tudi za eh, varnost eh, mobilne telefonije. V naši resoluciji bi morali vključiti tudi elemente vesoljske politike Evropske unije. Tukaj mislim na projekt Galileo, pa tudi GNSS. Novi navigacijski sistem. To so pomembne teme za nas, prioritete so radijski frekvenčni spektr in potem rešitev interferenc na menjih območjih. Hvala lepa. Prav, če ne želi še kdo besede, gospod Hekmark, želite nekaj povedati na to temo? Izvolite. Oprostite za tole zamudo. tudi zunaj me je ustavil en turistični avtobus, potem pa še dvigala niso delala, skratka zato zamujam. Gospod predsednik, kar se tiče tega predloga resolucije in osnutka besedila, ni bilo težko soglašati, eh, podpora je bila zelo široka vseh, iz vseh skupin, kar je seveda zelo dobro. Hkrati pa je treba povdariti naslednje. Nekatera od teh vprašanj so sporna in to je znak tega, da smo se v zadnjih mesecih veliko pogovarjali o potrebnih reformah na področju radijskega spektra. Kar se tiče konference VRC12, gre za strateški dogodek iz več razlogov. Predvsem je tu huda potreba potem, da ponovno premislimo te zadeve na, tem, na področju radijskega spektra spektra in pa tudi, da ugotovimo, kaj se bo, o čem se bo odločalo na konferenci leta 2015, VRC 15, dnevni red. Konference 2015 mora biti namreč določen v letu 2012 in tu je zelo pomembno, kaj bomo storili na področju zakonodaje za radijski spektr in uh, tudi stališča tega, kar je ta parlament že sprejel v prejšnjih mesecih. Vsi deli resolucije so bili sprejeti z velikim razumevanjem, z podporo, vsi smo lahko podprli tudi in, in smo tudi se pogovarjali o različnih vidikih eh, posameznih političnih skupin in jih vključili. Torej, še enkrat lahko rečem, da uh, končno enkrat ni treba preveč govoriti o teh zadevah, ker smo se strinjali, treba je dejansko ugotoviti, da eh, tu nismo imeli težkega dela zaradi takšne podpore. Zahvalil bi se vsem predstavnikom drugih političnih skupin za njihovo sodelovanje. Hvala lepa. Thing. Pa še ena zadeva, naj dodam samo en razmislek. Namreč, to ni v resoluciji, ampak eh, morda bi bilo dobro o tem premisliti v prihodnje. Namreč, ko govorimo o spektru, telekomunikacijah, to je eno najhitreje razvijajočih se področji v sodobni družbi in nekoliko nenavadno je, da na tem področju še vedno imamo zelo birokratsko uh, urejanje zadev. Namreč uh, eh, za to radijsko konferen konferenco vsaka dve, tri leta, medtem ko se stvari izjemno hitro raz raz razvijajo. To je tradicija iz. Uh, eh, 20 let prejšnjega leta, prejšnjega stoletja, ampak morda bi bilo treba razmišljati tudi o tem, kako bi se o takšnih globalnih zadevah pogovarjali bolj pogosto, bolj ažurno. Samo v premislek. Hvala lepa. Najlepša hvala vsaka pametna misel je dobra, vse smo povedali in jutri bomo glasovali. In s tem prehajamo na naslednjo točko, gre za šesto točko na našem dnevnem redu. Naj pozdravljam gosta, gospoda Potočnika, direktorja Acerja. V sekundi in pol bomo začeli z naslednjo temo.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 gostov, gospoda Alberta Potočnika, direktorja ACER-ja, gospoda Lorda John Moga, ki je predsednik odbora regulatorja in gospoda Valterja Bolca, podpredsednika odbora regulatorjev. Vsi so prišli. Najprej bo podal predstavitev gospod Potočnik, potem pa bomo izvedli razpravo. Poskrbeti moramo samo zato, da bomo imeli še dovolj časa za obravnavo ostalih točk na dnevnem redu, tako da moramo skrbno gledati na uro. Gospod Potočnik, vi srčno pozdravljeni in izvolite, če želite. Much, Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovani poslanci. Zelo sem počaščen in vesel, za to priložnost, da govorim pred vami. Že pred eh, kakšnim letom, junija 2010, sem lahko govoril, ko sem bil imenovan kot direktor Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev in v tistem trenutku smo se pogovarjali o vaših pričakovanjih in o mojih načrtih. Z veseljem lahko danes povem, da lahko že predstavim nekaj prvih dosežkov agencije ACER v tem letu. Danes sta z mano Eh, gospod Mok, ki je predsednik v odbora eh, regulatorjev in pa, pred, eh, in pa gospod Bolc, ki je podpredsednik odbora oziroma sveta regulatorjev, ACER. No, zdaj le bi šli skozi nekaj razvojnih faz agencije, kako izpolnjujemo svoj delovni načrt za to leto in pa kakšni so naši načrti za naslednja leta. To je bilo sprijeto in potrjeno pred kratkim strani sveta regulatorjev. Po majem, po, od zadnjega nastopa tukaj eh, smo bili sicer v stikih in eh, obstaja kontaktna skupina pri Acerju, hkrati smo bili, torej, torej na ta način smo bili eh, Eh, povezani, smo se eh, sestali decembra, prav tako smo poslali poročilo o napredku v tistem času ob koncu prejšnjega leta in potem sem, eh, mislim, da ste dobili tudi moje poročilo z sestanka v Firencah maja. Sem pa vsekakor vesel, da lahko danes spet spregovorim pred vami. Okay, sorry. Yeah, it seems to be working. It's just my, my problem. okay, so if we look at... Če pogledamo, kaj se je do sedaj dogajalo, V Bruslju sem začel delati lani septembra, potem pa se je začela oblikovati skupina oktobra, kmalo torej po tem, ko sem prevzel vajeti. Uh, 26. novembra 2010 smo podpisali sporazum med agencijo in slovensko vlado v zvezi z sedežem in tu se zelo lepo zahvaljujem slovenski vladi za izjemno kooperativno sodelovanje eh, v zvezi v, v teh pogajanjih. Namreč začeli smo junija 2010 in že 26. novembra smo torej podpisali dogovor. To je pomenilo, da smo lahko 1. februarja 2011 se preselili v Ljubljano in smo od takrat operativni v Sloveniji. Kot ste že slišali strani mačarskega predsedstva, smo formalno začeli delovati 3. marca letos, hkrati z začetkom veljavnosti 3. energetskega svežnja. Eh, takrat smo predstavili, odprli tudi naše, v naš urad. Vidite tam le spodaj v rdečem, z rdeče označeno, kje sedimo in tukaj še nekaj fotografij iz tega dogodka. Torej, operativni smo od marca 2011 v Ljubljani in tam le spodaj je naša skupina eh, nameščena. Kar se tiče zaposlitev, začeli smo že lansko leto. Pravzaprav se je začela eh, rekrutacija eh, sodelavcev že prej strani komisije in tu bi se zahvalil eh, Eh, generalni direkciji za energetiko in drugim tudi, ki so nam pomagali torej na strani komisije pri oblikovanju zaposlenih. V tem trenutku imamo 52 zaposlenih, torej sam sem jaz in pa 51 zaposlenih, od teh je 10 so že ali pa še prihajajo kot napoteni nacionalni eksperti. Eh, potem imamo že 23, torej v tem trenutku 23 ljudi že dela v našem uradu v Ljubljani, potem je tu še Eh, eh, oficir za zvezo v Bruslju, potem imamo osem ljudi imenovanih, že imenovanih, ki so že potrdili, kdaj bodo začeli delati, od danes do začetka oktobra. Potem pa imamo nek eh, rek, proces rekrutacije za 16 delovnih mest. V vsakem primeru načrtujemo, da bomo do konca leta zaključili za zaposlovanje, morda za izjemo enega samega delovnega mesta. Torej, do konca leta naj bi imeli 51 zaposlenih oziroma skupaj 52 eh, zapolnjenih delovnih mest v Ljubljani. Kar se tiče nacionalnosti, to ni seveda bilo merilo za izbiro, ne more biti, ampak eh, postopki so nas pripeljali v. Eh, zelo raznoliko, kot vidite tukaj, raznolik spektr nacionalnosti in vesel sem, da uh, lahko to pokažemo kot simbol zelo pomembnega vidika, torej raznolikosti dela agencijo. To ni, bi, ni bilo samo po sebi cilj, ampak vesel sem, da vam lahko predstavim tole sliko, ki jo vidite pred sabo, kar se tiče nacionalnosti zelo različnih torej sodelavcev v naši agenciji. Poglejmo zdaj, kako izvajamo svoj delovni program letos, v letu 2011. Kot veste, je bilo kar nekaj dejavnosti predvidenih v delovnem programu 2011, mnenja v zvezi z statuti eh, Evropske mreže upravljavcev prenosnih omrežij, potem pravilniki za enco eh, elektrika, za enco plin, kar se tiče novih institucionalnih organov in tako naprej. Potem eh, nekaj okvirnih smernic, tu so nekatera merila, načela za delovanje na tem področju. Ta, te smernice so navedene v našem eh, programu za letošnje leto. Potem smo imeli nekatera mnenja in priporočila v zvezi z delovnim programom, delovnim načrtom obeh encov, torej Evropskih mrež upravljavcev prenosnih omrežij. Uh, Nadalje imamo mandat za pregled delovanja eh, oziroma oblikovanja kompenzacijskega sklada. To je bilo sicer kasneje umaknjeno eh, z uredbo 838 Eh, ki nam daje ta mandat za kasneje, potem govorimo tukaj o spremljanju oblikovanja notranjega energetskega trga in pa končno o spremljanju eh, regionalnih pobud na tem področju. Torej, spremljanje eh, notranje energetskega trga se bo začelo naslednje leto, tu smo že bili zelo aktivni, prav tako kot na področju regionalnih pobud. Kje smo danes? Tule vidite grafično predstavitev naših dejavnosti do danes in pa še potem za naslednje mesece. Tu smo osredotočeni predvsem na okvirne smernice, ki so dejansko najpomembnejši vidik dela, konkretnega dela za letošnje leto. Vesel sem, da lahko povem naslednje zaradi dobrega sodelovanja z nacionalnimi regulativnimi eh, organi in z ustreznimi organi smo že lahko začeli z eh, posvetovanji v zvezi z dvema osnutkoma okvirnih eh, eh uredb oziroma smernic. Tu, poteka, eh, tu delo poteka tekoče in do konca tega meseca ali pa že zgodaj v avgustu bomo imeli zadeve rešene na treh področjih. Hkrati smo, tudi mne, smo zagotovili tudi mnenje o uh, uh, poslovniku in o seznamu članov obeh encov, torej obeh evropskih mrež, upravljavcev prenosnih omrežij za plin in elektriko. Potem je v letošnjem programu tudi eh, so nekatere druge stvari, katerih, eh, na katerih delamo. Eh, tu bo šlo za javna posvetovanja, kot vidite tule spodaj, do katerih bo še prišlo letos. Ko omenjamo naslednji, torej program za naslednje leto, delno bomo nadaljevali z dejavnostmi z tega leta. Veste, da ko bodo potrjene okvirne spremljanje, sp sp sp sp sp sp sp smernice bodo predane evropskim objema mrežama upravljavcev prenosnih omrežij in potem pa bo agencija ocenjevala skladnost z načeli, z merili iz okvirnih smernic. Torej delamo kar na nekaterih številnih okvirnih smernicah. Imamo tukaj dve, namreč eh, kar se tiče elektrike za uravnoteženje in pa za uh, Eh, dostop tretjih strani. Potem pa bomo, torej to je pa tisto, kar bomo začeli eh, eh, na področju plina, tudi interoperabilnost, pravila za trgovanje in tako naprej. Potem predvidevamo, da bomo dobili kar nekaj kodeksov omrežnega delovanja z strani obeh encov, ki bodo predlagani za sprejem Eh, komisiji in seveda, ki bodo potem šli v postopek sprejemanja. Prav tako bomo skušali zagotoviti mnenja in, oziroma priporočila v zvezi z delovnim programom eh, Evropskih mrež upravljalcev prenosnih omrežij. Letos naj bi dobili že uh, to urejeno za plinsko področje, naslednje leto za elektriko, vsake dve leti se namreč to oblikuje delovni program. Uh, Eh, in eh, pač zdaj se je tako zgodilo, da bomo enega dobili letos, drugega naslednje leto. Kar se tiče spremljanja delovanja notranjega energetskega trga, omenil sem že, da letos nameravamo eh, vzpostaviti parametre, indikatorje za spremljanje in nadzor. Naslednje leto pa naj bi to potem začelo delovati, še preden se bo uh, Eh, začelo konkretno delo. Kar se tiče regionalnih pobud, lahko to govorimo o, o začetku delovanja pravil oziroma izvajanja pravil na tem področju, tako za elektriko kot za plin. In zdaj že razmišljamo, kako bi lahko spodbujali sodelovanje v prihodnje. In pa končno, kar se tiče uredbe o celovitosti in preglednosti energetskega trga, uredba REMIT. E, tu bo zelo pomembno, kako bodo stvari potekali v svetu in v parlamentu in tu se pripravljamo na izvajanje uredbe, seveda takoj, ko bo sprejeta. Začeli, začeli smo že, nekateri, že z nekaterimi pripravljanimi deli in seveda tudi tu so nekatere dejavnosti že načrtovane. To bi bila predstavitev tega, kar smo naredili do zdaj. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala, gospod predsednik. Seveda bom pa z veseljem odgovoril na morebitna vprašanja. Hvala lepa. Hvala lepa. To je bilo zelo jasno in jedrnato, ampak vendarle so tukaj še vprašanja. Gospod Črk se je kot prvi oglasil. Najlepša hvala, gospod predsedajoču. Zahvaljujem se gospodu direktorju za predstavitev. Želim mu dosti uspeha pri njegovem delu. Mi smo slišali predstavnika mađarske vsake članice, o dosti se je o tem že govorilo, e, sedaj pa upamo, da bodo besedam sledila tudi dejanja vaša agencija lahko v tem igra zelo pomembno vlogo in vaš uspeh bo osnovni pogoj za to, da bomo dejansko vzpostavili in eh, ta energetski notranji trg in da bo ta tudi deloval. To je zelo pomembna točka na tej poti. In eh, hotel bi postaviti nekaj vprašanj. Kot Eh, poročevalec v senci eh, ljudske stranke sem imel priložnost, da sodelujem pri teh pogajanjih, predvsem v zvezi z operativnimi nalogami eh, nadzora. Omenili ste, da ste pri tem, da. R, r, m, navačite eh, sodelavce. Zdaj vprašanje, kakšne dodatna operativna dela bodo te, iz tega izhajala. Odkar Eh, je se porodila ideja o ustanovitvi te agencije, pa je prišlo še dosti novih idej. Ali se vam zdi, da je potrebno, da dobite še dodatna finančna sredstva, eh, tako da boste dejansko lahko eh, imeli predvideno število sodelavcev? Pa naslednje vprašanje. Mi smo hoteli našteli pravzaprav več, kot je komisija prvotno predlagala. Ehm, namreč e, obveznost registriranja. Kakšno je vaše mnenje v zvezi s tem? Kako, kaj menite o tem? Kako bo ta obveznost e, registriranja v praksi delovala? In še eno vprašanje v zvezi z remitom. E, V številnih državah članicah obstajajo tudi trgovinske pogodbe za tretjimi državami, dvostranski sporazumi, dogovori. In ali eh, mislite, da lahko pride v praksi do zlorabe in kako boste lahko obvladali te zlorabe? Najlepša hvala, kolega Inšu. Najlepša hvala, gospod predsedujoči prvič, hotel bi pozdraviti goste, ki so prvič med nami. Slišali smo prvo predstavitev o delovanju te agencije v Evropskem parlamentu. Bil sem navzoč na uradnem odprtju te agencije 3. marca v Ljubljani in ugotovil sem, da ima ACR vse pogoje potrebne za dobro delovanje. Hotel bi dodati, da potrebujemo dobro usklajevanje nacionalnih regulatorjev, tako da bomo lahko razvili učinkovito trajnostno Evropo in da bomo dosegli ambiciozne cilje, ki smo jih zastavili, si zastavili za, do leta 2014. E, tu gre tudi za poglobitev notranjega trga. Jaz upam, da ta, to usklajevanje, ta kohezija e, energetskih sistemov se bo prav tako poboljšala na evropski ravni. Jaz vem, da en cilj, ki smo si ga zastavili, je uporaba tako imenovanih energetskih podatkov. Jaz mislim, da je to izredno pomembna stvar. E, mi vemo, da poleg predlogov Evropske komisije je prišlo tudi do Eh, širitve pristojnosti ACR-ja, vendar to je naletelo na določene težave v posameznih državah članicah in zato je bilo potrebno nekatere zadeve spremeniti v evropskih dogovorih. Eh, potrebno je najti možnosti, da bo ACR lahko reševal tudi spore, oziroma težave eh, pri eh, problemih na mejah med državami. Vemo, da trenutno to skoraj ni možno, vendar v prihodne, eh, kot so to dejali nekateri kolegi v Evropskem parlamentu, bomo to lahko storili. Torej, jaz liberalizacija mora biti tudi v korist potrošnikov, mora biti pobuda za eh, investicije in ne sme pripeljati do tega, da bodo nekateri čez noč obogateli, kot se je to dogajalo v nekaterih državah članicah, če navedem Romunijo kot primer. Tako distribucijsko omrežje. Je potrebno pogledati tudi vsa druga področja. Problem je eh, nelojalna porazdelitev. Um, ehm, um, mm, naprimer, v Romuniji se dogaja, da nekateri samo kupujejo energijo, potem jo pa prodajajo naprej, seveda z visokimi maržami in tako so obogateli. Torej, liberalizacija ne sme pripeljati do umetnega dvigovanja cen. Uh, in na to morate paziti. Na temelju novega statuta na področju energetike je Komisar Oettinger poudaril, da vse nacionalne države bi morali prigoditi svoje predpise evropskim predpisom. To je seveda jasno, ampak statistike kažejo, da nekatere države članice imajo še velike težave s udejanjanjem te zakonodaje. Mogoče bi bilo potrebno pomagati tem državam članicam, tako da bodo hitreje in bolje e, realizirale te, to zakonodajo. E, podarjam tudi Eh, razvoj eh, vseh postopkov, ki bi morali biti konkurentni. Potrebno bi bilo organizirati delavnice, eh, anketirati javnost. Pomembna točka pa je tudi, da ACER bi moral uh, prispevati tudi k boljšemu informiranju strank v Evropi. Uh, Eh, torej predvsem gospodinstva, verjetno večina ne pozna svojih pravic. In eh, t, zato tudi tega eh, ne uporablja. Študija je pokazala, da samo 12 odstotkov potrošnikov je v Evropi zamenjalo dobavitelja energije. Potem evropski potrošniki bi morali dobiti ustrezno informacijo tudi o energetski učinkovitosti. In ne nazadnje bi bilo potrebno povdariti, da mora ACER voditi tudi stalen dialog z nami, se pravi z Evropskim parlamentom, tako da bomo v stanju pomagati agenciji, da bo lahko dosegla svoje cilje glede na težave, ki trenutno obstajajo pri nacionalnih regulatorjih, to verjetno ne bo zelo enostavno. Hotev bi povedati, da ACER lahko doseže vse zastavljene cilje, da je dorasel izzivom, E, in e, zelo dober je tudi program dela. Jaz upam, da bo dejavnost vaše agencije prispevala k nadaljnemu razvoju Evropske unije, da bo bolj enotna in uh, učinkovita. Uh, Hvala tudi obema eh, sodelavcema, ki sta z vami. Torej, moram priznati, da sem zelo navdušen nad, tem, eh, nad hitrostjo, s katero ste lahko vzpostavili delovanje tudi zaposlene in tako naprej. In mislim, da, eh, je, da ste zelo uspešni pri izpolnjevanju izvajanju delovnega programa za letošnje leto. Hvala lepa tudi za vzpostavitev eh, opisarne za zvezo v Bruslju, mislim, da je to zelo pomembno, namreč zato, da lahko predstavite, kaj se dogaja v Ljubljani, eh, kjer se pač spremajo odločitve. Imel bi pet vprašanj. Komisija je v večletnem finančnem okviru eh, eh, predvidela 10 milijard za eh, energis, energetsko infrastrukturo, še vedno nisem prepričan, ali resnično potrujemo vsta denar. Namreč energetska infrastruktura je regulirana zadeva. Eh, gre za 40-50 letne investicije, kje eh, pač stvari se vračajo potem v, vse, v teh dolgo, dolgoročnih obdobjih. Namreč, bi, eh, zanima me, kaj bi pa vi rekli, kaj bi predlagali oziroma kaj bi svetovali komisiji. Namreč če dajemo neposredne subvencije, eh, eh, potem moramo imeti neka merila, sicer bo prišlo do velikih izkrivljenj na trgu. In kako bi vi, eh, recimo, če dobi neka infrastruktura sredstva, ali to pomeni, da operater, upravljavec infrastrukture, da bo lahko plačeval uh, transport uh, električne energije ali plina po nižji ceni, ali sicer pa se bodo stvari dvakrat plačani, plačane uh, strani davkoplačevalcev in potem še strani potrošnikov. Potem drugo vprašanje, ali lahko nekaj več poveste o teh kompenzacijah, o katerih se govori in zakaj uh, je k vam je komisija vzela nekatere pristojnosti in kako se to povezuje z. Uh, alokacijo z oddelitvijo stroškov. Namreč nekateri govorijo o mehanizmu za čezmejno, uh, uh, uh, torej stroške čezmejne infrastrukture. Torej, ali lahko nekaj poveste o tem področju? Kar se tiče plinskih trgov, me vedno znova preseneti, da tako veliko vlagamo v uh, Eh, eh, plinovode zunaj Evrope, pa tako malo v, znotraj Evrope, kjer bi povezovali posamezne kraje, ki potrebujejo plin. Kaj boste storili tukaj eh, za okrepitev notranjega trga v zvezi z plinom? Četrta zadeva, kar se tiče popraševanja in eh, eh, ponudbe. Za Evropo je to najcenejši način, da prepreči nove uh, investicije pri dobavah. In tu ne vidim nikakršnih, ničesar zapisanega v vašem programu v zvezi z popraševanjem in ponudbo, ali je to morda v naslednjih letih predvideno. In končno, kako je z popraševanjem, kako, oziroma z distribucijskimi sistemi oziroma uh, upravljavci prenosnih sistemov. Uh, uh, mislim, da smo poudarjali, da potrebujemo več ulaganj na tretji ravni, Ampak kako je z upravljavci prenosnih sistemov oziroma mreži v, sodo, v tej sodobni infrastrukturi, kako je s tem, ko govorimo na evropski ravni? Hvala. Ok, ganz herzlichen Dank. Prisrčna hvala. Veliko čast mi je, da zdaj predajem besedo članu našega odborja, ki je postal podpredsednik Evropskega parlamenta. Kot vidite, je včasih mogoče narediti kariero, tudi če ste član odbora ITRE. Giles, beseda je tvoja. Uh, Hvala, predsednik. Hvala za to prijazno, ta prijazen uvod. Seveda, kar lahko rečem je, da eh, kot predsednik tega odbora sem si lahko le še želel, da bi postal tudi podpredsednik parlamenta, čeprav bi bilo veliko čas delati tukaj. Preden začnem, naj prosim, da eh, eh, premaknete uro, namreč eh, eh, Pogledal sem uro, vse ne govorim še 13 minut. Ne? Torej, prosim lepo, eh, spravite uro na ničlo. Pritisnite na gumb, še vedno teče. A, dobro je. Hvala. ne, niste tega storili prej, zelo sem bil pazljiv, eh, moram biti pošten zdaj z tega novega položaja tudi. Najprej torej, najlepša hvala gospodu Potočniku, gospodu Mogo in gospodu Bolc, eh, ker so danes tukaj z nami, veseli smo, da ste tukaj. Pri tem pa naj vas spomnim, da smo v zakonodajo vključili možnost za vas, da pridete pred ta odbor in nas uporabite kot neko platformo za vprašanja, za katera želite, da pridejo do širše javnosti oziroma eh, eh, do sedaj, eh, da pridejo do, do, do, do ljudi. Do zdaj tega niste storili in morda je to dobro, če se o tem nič ne govori, ampak morda bo pa prišel nek trenutek, ko bi bilo dobro in ko bo dobro za vas, da boste prišli pred ta odbor ločeno torej po drugi plati eh, eh, kot pa pred komisijo in to bi zagotovilo, eh, dodatno zagotovilo vašo neodvisnost. Kot politik sem seveda eh, zainteresiran za desetletni načrt razvoja omrežja, torej TNDP, tako za plinsko kot za električno energetsko eh, področje. Eh, Namreč tu imamo eh, eh, dolgoročne zadeve na tem področju in sprašujem se naslednje. Ali imate kakšne pripombe oziroma opombe eh, mnenja o nadaljnem razvoju teh desetletnih, tega desetletnega, desetletnega načrta? Namreč, ali mislite tudi, da je desetletno obdobje ustrezno obdobje? Namreč, ko govorimo o varnosti, zagotavljanju eh, eh, varnosti eh, dobave energije, smo včasih govorili o 15 letih. V takem času naj bi se namreč oblikovala, zgradila nova infrastruktura na podlagi zaznanih sprememb na trgu. Torej, ali imate tu morda kakšno mnenje v zvezi s tem? In pa tudi kot regulatori, kako sodelujete z upravljavci prenosnih omrežij? To bi bilo prvo vsebinsko vprašanje. Drugič. Vesel sem, da ste se dobro uh, pogajali, vesel sem, da uh, torej, v, v zvezi, torej, kot član uh, medinstitucionalne skupine uh, Eh, sem vesel, eh, eh, da potekajo dobro odnosi tudi z, z državami, ki gostijo agencije. Namreč dobro veste, da so nekatere agencije zelo daleč stran od Bruslja. In spomnili se boste, da smo predlagali tudi za vašo agencijo, da bi bila v Bruslju. Ampak, torej, tu bi vas vprašal, ali imate tu kakšen komentar, kako deluje. Eh, ta pogodba o eh, gostiteljstvu agencije, eh, če so pa stvari tukaj, če ni nobenih pripomb, toliko bolje. Tretje vprašanje. V zvezi z vlogo agencije pri dogodku N-1. Sprašujem se, če ste o tem kaj razmišljali. Seveda gre tu predvsem za vprašanje preno, upravljavcev prenosnih omrežij, ampak hkrati se vendarle za, er, sprašujem, kako sodelujete tukaj, v, kako bi sodelovali z er, upravljavci v takih primerih. Namreč pred kratkim mislim, da je prišlo do takega dogodka v eni od držav članic. Tu sem mislil na eno državo članic v sredozemskem bazenu Hvala za pripombo. Namreč imeli smo pomembno zaustavitev v eni od držav članic, ki je že eh, obljubila, da bo zaprla oziroma da, eh, da, da zaprla svoje elektrarne, ampak eh, do tega bo zagotovo prihajalo tudi v prihodnosti. Namreč, vsekakor, moje vprašanje je, kako vidite ulogo agencije in regulatorjev v takšnih situacijah. Ali se boste takrat umaknili ali se boste na kakršen koli način uplet, upletli in pomagali in tako naprej. Hvala lepa, gospod predsednik. Gut, danke schön. Dobro, hvala. Zdaj pa dajem besedo spet gospodu Potočniku. To je bila široka paleta vprašanj. Gospod Mok bi hotel tudi odgovoriti na nekaj vprašanj. Gospod Potočnik, boste vi začeli ali gospod Mok? Gospod Mok, izvolite. Hvala lepa, predsednik najprej. Najčestite gospodu Čičestru za podpredsedniško mesto. No, smo stari, da se še lahko spomnim članstvo v tem odboru pod njegovim vodstvom in v bistvu je dosegel vse, kar je hotel doseči. Za besedo sem prosil prvi, ker bi rad povedal v imenu mnogih kolegov, da smo zelo hvaležni. In to niso samo obrazne eh, hvale za to, kar je parlament naredil, ko gre za energetiko v lastnem lanskem letu. To je zelo veliko prispevalo k, tudi k mojem stališču. V agenciji predvsem pa tudi pomembno za celotni energetski sektor. Pri enem dveh vprašanji se je eh, pojavilo omenjanje zelo dobrega sodelovanja med agencijo in parlamenta. To se zelo dobro kaže v mestnem obdobju med, pred eh, izvajanjem zakonodaje. Nacionalni regulatori sodelovali, kot da bi agencija že obstajala, tudi če še ni. Uh, To se pravi, da se v agenciji odražajo aktivnosti nacionalnih regulatorjev. Nacionalni regulatorji imajo svoja sredstva in iz teh sredstev podpirajo agencijo, tako da lahko opravimo svoje delo. To je neke vrste darilo, da je nam eh, tudi sejne sobe, prostore, tako da lahko agencija učinkovito deluje pravzaprav brez kakršnih koli stroškov. Naj tudi povdarim, da to sodelovanje pomeni sodelovanje med nacionalnimi regulatorji, ki delajo znotraj agencije. Tukaj gre za agencijo za sodelovanje med nacionalnimi regulatorji in zunaj preko CE. Ampak to se dopolnjuje, ne gre za konkurenčni odnos kot. Uh, Član predsedstva obeh eh, teles nisem videl nobenih kontrovers eh, in eh, nobenih znakov konkurence med obema organoma. Preskočil bi prvo vprašanje in prišel na drugo vprašanje gospoda Enča, kar zadeva samo koordinacijo. Mislim, da vidimo velik napredek na področju koordinacije. Deloma zato, ker se tako pogosto sestajamo, vsaj dvakrat na mesec, včasih še pogosteje sodelovanje na ravni delovne skupine je izjemno. Po eni strani, da smo k temu prisiljeni, ker to zahteva od nas tretji svežen. Ampak izzivi na področju energetike so ogromni, kot eh, ta odbor dobro ve. Imamo pa tudi drugo področje, ki delujemo ločeno od nacionalnih regulatorjev, naprimer pri mednarodnih aspektih Omejena sredstva znotraj agencije pomenijo, da kot regulatorji moramo zapolniti to eh, praznino z multilateralnimi eh, telesi, pa tudi z drugimi državami, eh, Rusijo, ZDA. Zato je nujno potrebno zagotoviti, da to, kar je sklenil parlament v tretjem svežnu, dejansko tudi izvedemo na ustrezen način. Pri implementaciji morda države ne bodo tako neodvisne in eh, regulatori ne bodo tako neodvisni, kot eh, bi morali biti. In to je naša skrb. Zato bi morali zagotoviti, da bo komisija poskrbela za uresničitev teh vidikov. Tretje področje, ki bi se ga dotaknil, je širitev pristojnosti, v kateri govorijo posamezne države članice. Če pozimo suverenost eh, ob strani in tudi politične zadeve, pač nisem politik. Razsežnost sodelovanja zahteva večanje pristojnosti agencije. Uredba Remit je bila sprejeta še preden smo razmišljali o agenciji in to je neke vrste gravitacijski pol, ki bo premagal instinktivno zaščito lasnih interesov posameznih držav članic. Eh, mogoče sem eh, se prehitro vmešal, ampak želel sem nekaj dodati k tem splošnim zadevam, zdaj pa bi predal besedo nazaj direktorju. Hvala lepa, poskušal bom odgovoriti na vse vprašanja o pomoči kolegov. Gospod Džrk, eh, omenjali ste predvsem REMI, torej bo celovitost in preglednost energetskega trga. In glede tega, kako namerava na tem področju delovati. Kot omenjeno, pripravljamo delo, izvedli smo pilotne študije glede nadzora na trgo v okviru uredbe REMIT. Ogledujemo si rezultate in bomo videli, kaj bomo iz tega potegnili, tako da bomo vzpostavili naše lastne postopke. tukaj vidim dve razsežnosti. Po eni strani moramo zahtevati sodelovanje nacionalnih regulatorjev, ki imajo izvršne naboblastila in preiskovalna pooblastila, mi imamo pa analitična pooblastila. Zato je moj cilj, da vključimo nacionalne regulatorje tam, kjer imamo utemeljene razloge za to, da pogledamo v more bitne manipulacije trga. In tukaj gre bolj za moralno držo kot eh, za eh, sankcioniranje. Pogledati se treba, kako odeleženci na trgu delujejo, tako da lahko ocenimo, kako deluje trg eh, in kako potekajo transakcije na trgu. Komisija morali tukaj delovati in to je naša velika skrb. Komisija je izvorno pogledala na posamezne zadeve. Takrat so me pozvali, ampak v tistem času še ni bilo jasno, kaj bo to vse vključevalo. In zdi se, da bo 50 zaposlenih bistveno premalo za delo. Ne morem vam dati eh, natančne številke. Trenutno gledamo izkušnje v ZDA, kjer imajo najboljše izkušnje. Tukaj imajo veliko kapoblastila na trgu, ki je približno enako velik kot evropski in izvajen nadzor na trgu, pri čemer so razvili najboljše prakse, tako da gledamo, kakšne resurse uporabljajo oni. Vendar pa si predstavljam nekje med 40 do 60 ljudi, ki bi morali na tem delati ne pa 15, kot jih je trenutno alucirala komisija v svojem predlogu. Na vsak način pozdravljamo vsak premik k bolj učinkovitemu sistemu registracije udeležencev na trgu posod po Evropi. Trgovce in dobavitelje želimo si enotni sistem energetskega potnega lista v Evropski uniji, mislim, da se tukaj zadeve gibljajo v pravo smer. Kar zadeva povezave z tretjimi državami, to je nekaj, kar se bo treba ogledati, tako da, da bomo preprečili luknje, skozi katere bi se lahko izmuznila kakšna možna dobava. Tako da bomo upoštevali vse akterje v nadzor trga. In to bo tudi naloga agencije. Če se zdaj lotim liberalizacije in kje smo pri posameznih vidikih konkurence pri maloprodaji. Tukaj imamo deljena pooblastila nacionalnih regulatorjev agencije in komisije. Ustrezno izvajanje tretjega svežna in ustrezni prenos te zakonodaje v nacionalno zakonodaje je nekaj, za kar je pristojna komisija. Kot agencija se ukvarjamo predvsem s čezmejnimi zadevami, torej delujemo predvsem na veleprodajni ravni, pa ne samo na njej, kadar se pojavljajo težave. Nacionalni regulatori na nek način ohranjajo oziroma krepijo svojo vlogo neodvisnega organa na nacionalni ravni. Nacionalnim regulatorjem bomo pomagali z izmenjavo najboljših praks in izmenjavo izkušenj. Mogoče moj odgovor ni zelo natančen. S tem sem želel pokazati, da ni samo agencija, Eh, odgovorna za delovanje notranjega trga. Gre za deljeno odgovornost eh, različnih inštitucij in trenutno poskušamo čim tesneje sodelovati z nacionalnimi regulatorji in to sodelovanje je tudi odlično, kot tudi z Evropsko komisijo pri zadevah, pri katerih si eh, delimo pristojnosti. Let me just sort of reply to two points. Naj se odzovem na dve zadeve, če smo pri Remitu, to je velik izjev za agencijo, ker smo nova agencija in prevzemamo zelo kompleksno odgovornost. Istočasno pa se moramo zavedati, da je to tudi zelo eh, problematično za nacionalne regulatorje, ki je za nadzor nad eh, trgovino tudi na nacionalni ravni. To pomeni, povečanje eh, pristojnosti in s tem zahteva po dodatnih eh, kadrih. Eh, Ane, agencija zbira podatke, jih analizira in ugotavlja, kje so možnosti za manipulacijo trga, obvešča nacionalne regulatorje in spremlja, kaj se dogaja na nacionalni ravni po tem obvestilu. Organiziramo se na dveh ravneh znotraj agencije, pa tudi pri nacionalnih regulatorjih, kajti pogosto gre za primere, čezmejne primere. Tako da manipulacija trga zajema dve, tri države. Nacionalni regulatorji bodo izvedli preiskavo in ugotovili, ali je šlo kaj narobe ali ne. To je velik izjiv, Ker smo izvedli velik pilotni projekt v zadnjih šestih, osmih mesecih, kjer smo dobili dober pogled v to, kako organizirati to vrstno problematiko. In ustrezna zakonodaja je tudi še sprejeta. Kar zadeva eh, trgovino s tretjimi državami, Torej gre za trgovino na evropskem trgu. Ni pomembno, kdo je lasnik nekega trgovca. Remit pa ne more preprečiti, da bi eh, se opcije z elektriko trgovali na singapurski borzi. Tega se ne da regulirati, ampak vse, kar zadeva fizični trg, eh, lokalni trg, eh, kar je fizično prisotno, pokriva uredba Remit, tako da to ne bi smel biti velik problem kar zadeva plinsko infrastrukturo. Maybe on the gas infrastructure, I think we are. V Evropi poskušamo doseči čim večjo konkurenco med eh, proizvajalci plina oziroma prenosnimi mrežami. Pravzaprav lahko transportiramo večino proizvedenega plina, če se dobro organiziramo in tukaj želimo zato sprejeti ustrezne smernice tako da nimamo neke velike potrebe, da bi gradili neke dodatne cevovode. Potrebujemo več eh, električnega omrežja, ne pa plinovodov. In to bi pravzaprav z moje strani bilo vse. Če lahko zaključim, bi se vrnil k zadevam, ki jih je omenjal gospod Turmes. Teh 10 milijard, ki ste jih omenjali ki je trenutno doljenih za infrastrukturne projekte. Poskrbiti moramo za to, da ne bo dvojnega plačevanja. Upraviteljem prenosnikom reže, vendar pa moramo za to spleti ustrezne kriterije, ki bodo omogočili dodelitev sredstev na čim bolj očegovit način, kar pa zeva kompenzacijo nadomestila za operaterje. Regulatorni okvir se je spremenil. 838 iz 2010 daje Ancelijev bolj pomembno vlogo pri poročevanju samega mehanizma, ki je ključnega pomena za zagotavljanje ustrezne analize čezmejnih potreb po infrastrukture in to je zelo pomemben del infrastrukturnega svežnja kar pa zadeva odzivanje na potrebo in distributerje. Na to je narobo naših pristojnosti. Kot rečeno, delujemo predvsem na eh, veleprodajni ravni. Distributerji pravzaprav niso del zadev, s katerimi se pravzaprav moramo ukvarjati v okviru našega mandata. Smo pa z njimi v stiku in. Uh, tudi podaje pomembni del informacij. Tudi kar zadeva odzive na eh, porabo, je to tudi prav tako ključnega pomena in v našem interesu, kar zadeva desetletni načrt razvoja omrežja. Ne vem, kaj je bolj primerno 10 let, 15 let. 10 eh, let je že primeren način, da se zadeve lotimo. Spremljamo razvoj dogodkov, podati moramo mnenje, priporočila to, kar bo ta enco in eni predlagala. Pričakujemo predloge konec tega meseca, vendar se zadevi, z zadevami že ukvarjamo, ker posedovanja že potekajo. Gre za proces, te veze so boljše kot prejše in pripričani smo, da bodo naslednje še boljše kot trenutne, kar zadeva dogodke. Mislim, da je naša vloga poskrbeti za sistem, ki omogoča, Eh, poskrbeti za to vrstne dogodke, vendar pa morajo nacionalni regulatorji sprejeti ustrezne ukrepe, sami bomo prispevali svoje, da bi zmanjšali posledice to vrstnih prekinitev. To bilo vse z moje strani. Hvala lepa za priložnost, da smo vas lahko obiskali. Vaš odbor je eden naših najpomembnejših zaveznikov pri našem delu. Najlepša hvala torej za vašo podporo. Zdrav mi še potočnik. Gospod potočnik, dovolite, da se prisrčno zahvalim tako vam, kot tudi vam, nam, kolegoma, ker sta e, bili prvič pri nas, upam, da to ni bilo zadnjič. E, ko bodo vprašanja, o katerih je treba razpravljati, bomo dali to na dnevni red. Zdaj prehajamo na naslednjo točko. And, uh... Naslednja točka je kratko poročilo kolega Šaci Markakis o stanju pogajanj s svetom in sicer v zvezi z celovitost in preglednost energetskega trga. Imaš besedo. Najlepša hvala, Remit je torej kratica za ta projekt in hotel bi poročati o uspehu. Sporočam vam, da sem skupaj z nekaj kolegi mm, dosegel, da smo v prvi obravnavi dobili uh, uredbo Remit. Jaz bi čist na kratko um, spregovoril o nekaterih točkah, ki so za nas pomembne. Prva točka je točka, o kateri je gospod Potočnik govoril, to je vprašanje registracije. Mi bomo. Uh, dobili ličen, licenčni sistem, torej eno lažjo obliko registriranja in skušamo doseči evropsko rešitev. Nam je uspelo tudi, kar zadeva trgovino z CO2, da smo to vključili v remit, torej eh, tu imamo dostop do vseh informacij in to je dobra eh, novica kar zadeva kazni, smo se dogovorili za skupen pristop. Torej, če bomo dobili minimalno ureditev, bo to zelo dobro. Za parlament je bilo odločilno, da bi kazni morale kompenzirati škodo. Se pravi, vedno je treba eh, vse. Eh, navezati na škodo, ki jo je treba pokriti. Kar zadeva razmerje med ECO in eh, nacionalnimi regulatorji, eh, nam je uspelo pojasniti, da neodvisnost direktorja, ki smo ga pravkar spoznali, da je njegovo neodvisnost treba okrepiti. In eh, to eh, odstopa od regulacije ACER-ja. Torej, mi bi to hoteli še bolj okrepiti. Eh, Mi smo slišali, da bo Acer potreboval nove ljudi, tako da bi lahko v celoti izvedel remit. Mi smo predvideli klauzulo, ki bo to temo urejala v prihodne. Težavno je bila tema delegirani akti, e, to je novo področje in mi kot parlament, moram priznati, e, smo smo se bolj osredotočili na uspehe na drugih področjih, predvsem na uh, um, ECR. Kar zadeva upnost in sistem, torej nam je uspelo, da bo tek besedilo tako jasno, uh, da se uh, Tu koncentriramo na uh, osebne uh, primere. In eh, mi smo, komisija je eh, bila stalno v pripravljenost, nas je podpirala, eh, tudi predsedstvo ni imelo enostavne naloge. Hotev bi se zahvaliti dvema kolegama, kolega Jrga, ki je sem bil zelo pomemben, ker je pomemben, ker je mačar in je mogoče po krajši poti lahko prišel do rezultatov. Eh, in pa kolega Tomač je tudi sodeloval v pogajanju, tudi vam, gospod predsedujoči, se Zahvaljujem za zelo dobro vodenje pogajanj, brez vas to zagotovo ne bi tako hitro uspelo. Torej, prisrečna hvala, to je moja eh, zadnja uradna funkcija. Eh, gospod predsedujoči v tem odboru, vi veste, da odbor zapuščam, hotel bi se zahvaliti za dosedanje izredno dobro sodelovanje. Eh, Tudi jaz se prisrčno zahvaljujem tudi za ta projekt, dobro, da smo ga zaključili v tem času. Prisrčna hvala tudi za dobro, uh, zanesljivo delo tu v odboru. Svet je včasih mal uh, kompliciran, tako pač je, ampak videli se bomo zagotovo tu in tam. In vaša uh, politična skupina bo z nekom drugim zastopana v našem odboru. To se pač dogaja. Uh, Thomas. Klot Turnmes. Ti si na vrsti. Torej, moram reči, da z rezultatom nisem čisto zadovoljen in sicer predvsem zato, ker je mal suspektno, če predsedstvo reče, da je zelo dosti doseglo pri pogajanjih, men se zdi, da to ni glih najboljše. Mi vemo, kako e, smo popuščali svetu pri pogajanjih in e, mogoče je to mal kapljica pelina. Mi smo dali dobre ideje. Tudi kar zadeva registracijo, ampak v končnem učinku, eh, da bi ta remit izkoristili za to, da bi eh, plin in elektriko eh, bolje uredili, torej ti dve področji. Da to je zagotovo še nekaj, kjer mislim, da bi bilo treba doseči še boljše rezultate, eh, kot jih imamo sedaj. Zdaj imamo to zadevo in lahko samo upamo, da bo ACR dobil dovolj ljudi, eh, ker to bo zagotovo tudi ena od naših nalog, da bomo pri eh, debatah o eh, proračunu vedno pazili na to, da bo ECR dobil dovolj finančnih sredstev, da bo lahko zadeve eh, udejanjal, ki smo jih predvideli. Torej, za to kapljico pelina upam, da bodo potrošniki eh, imeli pozitiven učinek od celotne zadeve. Najlepša hvala poročevalcu in pa predsedujočemu, ki je sodeloval tudi v pogajanjih kolega.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 bi lahko dosegli maksimum v vprašanjih, eh, ki jih je zdaj eh, navedel kot najpomembnejša vprašanja. Ampak ta vprašanja niso sodila k prvotnim ciljem. Gospod Trmac je argumentiral, da bi morali iti naprej dalje in da bi morali si zastaviti še bolj ambiciozne cilje, ampak jaz moram reči, da sem vesel, da lahko ugotovil, da smo dosegli najboljši možni kompromis in lahko ga eh, potolažimo. Torej, v kratkem času eh, smo dobili eh, zelo kakovosten pravni akt, ki smo ga lahko tudi zaključili in sprejeli. Zahvaljujem se. Eh, Eh, tudi eh, poročevalcu v Senci, ki je tu zelo aktivno sodeloval. Najlepša hvala vsem. In mislim, eh, da se zelo eh, redko zgodi, da bi vse politične skupine bile zadovoljne z istim rezultatom. Torej, pomembno pa je bilo, da se nekaj doseže. Jaz mislim, da je predsedstvo tudi doseglo nekaj in to je pravzaprav odločilno, da so. Eh, udejanili tisto, kar je bilo najbolj pomembno in da se je to dejansko začelo izvajati. Najlepša hvala, prehajamo na sedmo točko. Ne, osma točka je to. E, poročilo Kolarska Bobinska daje mi besedo, tako da bi mogoče lahko še to zadevo danes e, zaključili. E, e, panie przewodniczący hvala lepa predsednik osnutek mnenja o kolektivnih tožbah je e, Gre za kompromisni predlog, torej, in glavni argument proti tukaj je bil, da bi to odprlo vrata za zlorabe oziroma uh, takšne tožbe. Ampak, ko govorimo o kolektivnih tožbah, menim, da gre za zelo pomembno orodje za potrošnike in majhna in srednje velika podjetja, da si da zaščitijo svoje pravice. Takšen sistem bi našim državljanom omogočil zmanjšanje zlorabe tožb, zato bi mislimo, da bi moralo predsedstvo tukaj peljati stvari naprej proti ustreznemu sistemu na evropski ravni. Hkrati pa potrebujemo tudi zelo dober sistem varovalk eh, eh, na tem področju. Potrebujemo jasna pravila, kar se tiče sprejemljivosti, pristodnih pristojnosti in tega, kdo lahko izvaja oziroma organizira takšne akcije oziroma tožbe. Torej, najprej jasna pravila o sprejemljivosti. Najprej potrebujemo to. Naprimer, potrebujemo omejitve glede tega, katere nevladne organizacije in katera nacionalni organi lahko de, eh, se vključijo v takšne tožbe. Hkrati, drugič, potrebujemo ustrezna jamstva, da bodo lahko eh, tisti, ki sprožijo takšne postopke lahko pokrili sodne stroške. In končno potrebujemo tudi jasna pravila o sodni o pristojnosti. Ko govorimo o forumskem eh, nakupovanju, je treba to pre. Eh, torej, potrebujemo ustrezen najugodnejši pravni red, ki ga je možno izbrati. Ta merila bodo omogočila dobro delujoč sistem. Nikoli seveda ne bomo dosegli 100 odstotne eh, obrambe pred zlorabami, ampak takšni, takšne varovalke bi morale preprečiti ekstremne uh, primere, ki se dogajajo v Združenih državah, naprimer, ki jih pogosto uporabljamo kot zgled za uh, te primere zlorab. Tako potrošniki kot podjetja morajo pridobiti večje zaupanje v sistem uh, Eh, eh, tako s pravicami kot z odgovornostmi. Nekateri med našimi kolegi so govorili o tem, da bi morali iti še naprej s tem sistemom in sicer tako, da bi, ga, da bi uh, harmonizirali kolektivne tožbe po celotni Evropski uniji. S tem se sicer lahko strinjam, ampak mislim, da je to pravzaprav nemogoče, kajti pravni sistemi v Evropi se preveč razlikujejo med seboj. Zato moramo se zauzemati za nek skupni sistem na evropski ravni, ki bo postavil neke minimalne standarde in komisija bi tukaj morala dati, podati neke smernice, kako lahko gremo naprej v smeri, kakšnih možnih ukrepov lahko gremo, države članice pa se bodo potem odločili, ali bodo sprejeli ali ne. Na ta način bomo seveda spoštovali načelo subsidijarnosti in hkrati zagotovili temeljno zaščito potrošnikov v Evropski uniji. Gospod predsednik, kolektivne tožbe bi morale olajšati dostop do sodišč, hkrati pa je jasno, da alternativni načini razreševanja sporov lahko pogosto pomenijo hitrejšo pot in cenejšo pot za razreševanje sporov. Mislim, da moramo potrošnikom dati možnost, da si izberejo ali eno ali drugo opcijo, po kateri želijo reševati svoje spore. Hvala lepa za vašo pozornost, hvala tudi za eh, predloge sprememb do četrtka. Hvala lepa. Kolegin Hol. Kolegica Hol. Well. Najprej naj se eh, zahvalim in pozdravim eh, to, eh, ta osnotek mnenja gospe Kolarska in Bobinske. Mislim, da gre za zelo močno, jasno zasnovano, zelo razumljivo tudi mnenje oziroma osnotek mnenja. Eh, zelo dobro je to s temi varovalkami. Omenila bi pa tukaj eno zadevo, zadevo namreč nekaj, kar mi je zelo všeč. To je točka o omejitvi meril organov oziroma teles, ki se lahko vključijo v kolektivne tožbe, kajte seveda ne bi si želeli doseči tega, da bo kar naenkrat celotna neka panoga eh, pristopila v neki, neki kolektivni tožbi, kot se dogaja v združenih državah. nekaj, kar bi morda dodala tukaj, je, da bi rekli, da so stvari omejene na tiste, ki so. Uh, bili, eh, ki so imeli težave zaradi nekega dejanja, eh, zato da se ne bi vključevali tu nekateri, ki bi želeli na ta način kaj zaslužiti. Nekaj zadev, ki bi jih rada še dodala, namreč v zvezi z predlogi spremem, zato da bi stvari nekoliko, nekoliko razširili. Prvič, skupina ljudi, ki so še posebej, ki bi, ki bi jim še posebej eh, koristile kolektivne tožbe, so majhna in srednja velika podjetja, ki pogosto nimajo sredstev za tožbe proti velikim podjetjem, za eh, velike dolgotrajne tožbe. In tu bi bilo zelo pomembno, da poudarimo potrebo, da se zmanjšajo sodni stroški, v, da, da se tudi ol, eh, čim bolj poenostavijo postopki in tu bi morda bilo dobro, da komisija predstavi neke inovativne rešitve o možnem financiranju majhnih in srednje velikih podjetij na tem področju. Zato, da ne bi šli, imeli le neke teoretične zakonodaje, teoretičnega zakona, ampak da bi dejansko majhna in srednja velika podjetja imela možnost, da sprožijo to vrstne tožbe, če bi seveda imela ustrezno podlago za takšne pritožbe. Drugič, želela bi si, da bi se kolektivne tožbe razširile na okoljsko zakonodajo. Namreč zelo pogosto se dogaja, da imamo situacije, ko posamezniki in podjetja so žrtev nekih uh, uh, uh, torej onesnaženja, ki gre onkraj torej čezmejnega onesnaženja in tako naprej. Recimo lani smo videli tudi, kaj se je dogajalo na Mačarskem, eh, na, v, v, eh, so, eh, po, torej, po rečju Donave. In dobro bi bilo, da bi torej bile tudi kolektivne tožbe možne na tem področju, na ta način bi zagotovili, da, ustrezno, da se ustrezno izvaja načelo onesnaževalec plača. In končno, ko govorimo o kolektivnih tožbah, ali naj se tu odločimo za eh, možnost opt-in ali za opt-out. Potrebovali bi neko ureditev, kjer bi bilo oboje možno, kjer bi se lahko sodnik odločil, kaj je najbolje v posameznem primeru. Namreč v številnih primerjih je lahko op, eh, možnost opt-in boljša, v nekaterih razmerah pa bi bila možnost opt-out edina realna možnost za to, da bi vsi lahko vložili eh, tožbe in zaradi tega bi bilo, eh, eh, namreč prihajalo bi do tega, da bi bile posamične tožbe zelo malo vredne, ampak, ampak da bi bilo bolj in da bi bilo bolje vključiti večje število ljudi. Namreč veliko potrošnikov bo po Evropski uniji, ki bodo imeli neke uh, Eh, težave, težko pa se bodo organizirali vnaprej, da bi sprožili neko kolektivno tožbo. In tu se strinjam s tem, da če bi imeli ustrezne informacije v takšnih razmerah, bi bilo to zelo pomembno. Upam, da, lahko, da bo tukaj nekoliko stvari še dodelanih. Vsekakor pa še enkrat najlepša hvala za odlično mnenje poročevalki. Hvala. So, ich bedanke mich, weise darauf hin, dass die Frau Kollegin aber auch schon... Najlepša hvala. Opozarjam na to, da je kolegica rekla, da do četrtka lahko še pošljete eh, spremembe. Klot, ti si prvi. Um, thank you, uh, hvala, predsednik. Najprej, na, eh, najprej res Leni, najlepša hvala za to zelo uravnoteženo mnenje prepričan sem, da niso vsi v tvoji skupini veliki navdušenci nad kolektivnimi tožbami in eh, toliko bolj pomembno, da si dosegla to ravnovesje in zagotovo ni bilo lahko. Ena zadeva, kjer moramo biti zelo jasni, je, kakšni so naslednji koraki, ki jih želimo videti od strani komisije. Namreč imamo tiste, ki, zagoto, okvir, ki zagovarjajo okvirno zakonodajo, potem pa imamo tiste, ki so bolj naklonjeni sektorskemu pristopu, panožnemu pristopu in eh, ko govorimo o okvirni zakonodaji, lahko pride do neke zelo obširne materije, ki ne bo pokrila vsega tistega, kar posamezne panoge potrebujejo. Eh, in mislim, da moramo tudi kot poročevalci v senci razmišljati o tem in se s tabo pogovoriti, eh, da vidimo, kakšno je naše mnenje v zvezi s tem. Torej, to je zagotovo ena zadeva, kjer mislim, da moramo razmišljati o tem. Torej, o sektorsko eh, specifični zakonodaji, o pristojnostih, o, o drugih zadevah, torej o okoljskih vprašanjih, kot je bilo že povedano. Torej, dejansko stvari morajo biti tu ustrezno ciljane in, in opred, eh, konkretno opredeljene. Mi bomo predstavili predloge sprememb v zvezi z dvostopenskim postopkom preverjanja. Namreč menimo, da je to dober način, da se izognemo hudim kritikam. Namreč, kaj pomeni dvostopenski postopek? V najbolj prizadeti državi bi torej šli na sodišče in bi se tam ugotovila odgovornost. To bi, pr, to bi bil prvi korak, prva faza. Druga faza, druga stopnja pa bi bila, da bi državljani, potrošniki, eh, majhna srednja velika podjetja iz drugih držav pa bi lahko ta, to prvo sodbo oziroma prvo odločbo povzeli in bi potem zahtevali kompenzacijo torej na naslednji, v naslednji fazi. To je sistem, ki ga zagovarja i, uh, uh, zagovarjajo v eh, Franciji, v Nemčiji. To je bilo obravnavano tudi v francoskem senatu in v nemškem bundesratu. Torej, imamo ta, dvo, ta, ta dvostopenski postopek, se zdi, da je, gre, gre za nekaj, kar kaže, da ima precej široko podporo tudi v našem širšem okolju držav članic. Prav imaš, ko povdarjaš tveganje tega forumskega nakupovanja, forum shoppinga. Torej, izbire najugodnejšega pravnega reda. Tu, to, moramo, to, to, to je treba ustrezno urediti, še posebej stališča majhnih in srednje velikih podjetij. Potem pa je ena stvar, kjer se sploh ne strinjamo s tvojim mnenjem, Namreč s tem načelom, uh, uh, uh, torej tisti, ki izgubi plača, namreč majhna in srednja velika podjetja, in Fiona je to že omenila, majhna in srednja velika podjetja bodo že tako ali tako imela težave, da bodo plačala svoje odvetnike. Po drugi strani pa bomo imeli velika podjetja, ki bodo prišla s petimi, osmimi, desetimi, petnajstimi odvetniki. In če torej, uvedemo načelo Eh, tisti, ki izgubi, plača, potem pa se bo zgodilo, da samo, če se bodo slišali eh, v majetih, da bo, da bo prišlo 15 odvetnikov iz velikega eh, podjetja, morda še eni ameriški odvetniki, kar bo še bolj drago, potem bo denar, ki ga bi lahko vi kot takšno podjetje majhno izgubili, če greste na sodišče po takem načelu, bi, bi bil tako velik denar, da bi to lahko pomenilo preveliko oviro tako za potrošniške organizacije, kot za majhna in srednja velika podjetja, da bi sploh šla v takšne tožbe. Tu potrebujemo torej neko rešitev za to in eh, meni je bilo svetovano, da bi imeli nekaj takega, da bi imeli neko uh, uh, regulativo o majhnih tožbah, majhnih tožbenih zahtevkih torej da bi tudi tu eh, eh, preprečili temu, da bi se eh, da bi prestrašili morebitne udeležence v kolektivnih tožbah. Torej, tu imamo nekaj, tu imamo nekaj predlogov sprememb in veselimo se, da se bomo o tem še pogovorili in te stvari proučili. Smo pa zelo optimistični, prepričani smo, da bomo prišli do skupnega stališča. Hvala. August it gospa Grostet. Hvala, gospod predsednik. E, Ker že nekaj časa je, odkar smo začeli govoriti o kolektivnih tožbah in to je prišlo zdaj na našo raven in tu vam moram priznati naslednje. Nekoliko sem zaskrbljena. Namreč e, bojim se, da tukaj e, stegujemo roko proti vročemu kostanju. Namreč bojim se, da Eh, našo ubogo evropsko zakonodajo vedno bolj napada anglosaksonska zakonodaja. No, razumem, da si želi pripravljavka mnenja eh, zagotoviti nekaj eh, varovalk, to je zagotovo potrebno, glede na to, da moramo sprejeti to možnost kolektivne tožbe. Ampak prvo vprašanje, ki se tu zastavlja, je, oziroma menim, da Evropska komisija da odpira tukaj Pandorino skrinico. Namreč nisem prepričana, da bodo posledice tako pozitivne, kot, se, kot jih opisuje pripravljalka mnenja. Namreč posledice za potrošnike, posledice za podjetja. Bojim se namreč, da če odpremo to Pandorino skrinico, da, bo, da bodo posledice zelo hude za majhna in srednja velika podjetja v Evropi. Rekli boste, da sem zelo pesimistična, morda, ampak moram vam povedati, pa, povedati kakšne so moje skrbi. Namreč mislim, da so tu stvari nekoliko prenagljene, da, da ne smemo tako hitro vzpostavljati takšnega mehanizma v evropskem prostoru, uh, pri tem, da imamo, nekater, da imamo pravosodne sisteme po posameznih državah članicah in mislim, eh, da nismo ustrezno preverili, kakšne so lahko posledice, če to uvedemo na evropski ravni. Torej, tveganja so že bila omenjena. Sama si bom stvari ogledala zelo podrobno, ampak moram vam povedati, da sem resnično zaskrbljena in da si ne želim, da bi to kolektivno tožbo obravnavali na tak način. Eh, če se želimo s tem ukvarjati, bo resnično treba dobro zastaviti stvari na tak način, da si kasneje, čez nekaj let, ne bomo očitali, da smo oblikovali neko uh, bombo z zakasnelim učinkom. Najlepša hvala. Sprašujem, ali se bi komisija hotela javiti za besedo, če ni pot potrebno, potem mogoče gospa Kolarska bo. Aha, kljub temu komisija čist na kratko. Moramo malo bolj pospešeno delati, prosim. Če, la... Hvala, gospod predsednik. Zadnjič, ko sem bil v tem odboru, sem vam obljubil, da se bom vrnil z rezultati javnega posvetovanja ki vam še nisem mogel posredovati na zadnjem sestanku zaradi ogromnega števila odzivov. Dobili smo več kot 300 odgovorov od različnih zainteresiranih strani, poslovnih združen, predstavnik potrošnikov. Iz, oglasilo se je zelo 14 držav članic, kar je izjemno. 20 tisoč eh, dopisov smo dobili oziroma pisem smo dobili tudi od posameznih državljanov. Vse zainteresirane eh, stranke mm, se zauzemajo za iskanje skupnih načel za kolektivne tožbe tako, da bi lahko opredelili tista načela, ki bi lahko veljala za katerokoli pravno področje. Pri tem smo sedaj. Ljudje močno poudarjajo potrebo po zadostnih varovalkah proti neupravičenem tožbam, zlorabi tožb, kar smo že slišali tudi tukaj. Tukaj slišimo veliko paralele z ameriškim sistemom, o čemer se je treba na vsak način izogniti. V tej dihtomiji med eh, opt-inom in opt-outom se večina zauzema za opt-in. Zainteresirane strani prav tako želijo, da bi razširili možnost alternativnega reševanja sporov, ki naj ne bi bilo obvezno, prostovoljne postopke bi imeli tukaj, tako da bi se izognili možnosti kolektivnih tožb. Kar zadeva potrebo Evropske unije, da deluje v širšem okviru, kot je določanje splošnih načel. Tukaj ni jasnosti. Kar zadeva zavizujoča pravila, so predstavniki podjetij proti, predstavniki potrošnikov so za, države članice pa imajo mešano mnenje. Kar je javno posredovanje prav tako pokazalo, je, da si želijo vse zainteresirane strani, da bi se to vrstne mehanizmi nanašali ne samo na potrošnike, ki so žrtve kršitev evropske zakonodaje, ampak tudi za MSP. In še zadnje, kaj lahko omenim, je, da so vsi izrazili mnenje, da morajo predstavniška telesa delovati v imenu tistih, ki jih predstavljajo ali pa v splošnem interesu. Če tudi je tukaj videti manjše razlike med eh, mnenjem ali naj bi šlo tukaj za javne organizacije ali zasebne. To so osnovni zaključki, ki smo jih potegnili iz eh, javne razprave oziroma posvetovanja. Mislim, da se moramo iz tega naučiti, da je opredelitev splošnih načel zelo pomembna naloga, vendar pa nam javno posvetovanje ni dalo natančnega pogleda v to, kako si vse interesirane strani predstavljajo vlogo Evropske unije pri tem. Hvala lepa, gospa Kolarska Bobinska še enkrat. No, vidimo zelo nasprotujoče si interese. Na eni strani imamo potrošnike, na drugi strani pa imamo podjetja, ki se zelo bojijo zlorabe celotnega sistema. In zato moramo biti zelo previdni pri oblikovanju naših odločitev. Hvala lepa Fioni, ki je že odšla. Je pa omenjala poseben sklad, ki bi ga lahko vzpostavila komisija za pomoč eh, MSP-jem pri tožbam proti večjim podjetjem. Proti temu sem odločna zaradi tega, ker imamo že tako velike težave s proračunom. Ne moramo imeti posebnega sklada za podporo tistim, ki si želijo začeti tožbe. To bi bilo izjemno težko, kajti potem bi lahko prihajalo do zlorab. Seveda razumem, da eh, MSP nimajo nujno sredstvo na voljo za eh, tožbe, ampak eh, če bi jih tukaj podpirali, bi jih samo poslali po tej poti, po tej sodni poti in to bi lahko pripeljalo do zlorabe sistema. Ne gre za MSP proti velikim podjetjem, pogosto gre za tožbe malih proti malim. Tako da to ne bi šlo. Tukaj bi trebalo najti drugo rešitev. Mogoče bi morali bolj odločno podpreti alternativno reševanje sporov kar je vedno boljše kot sodna pot. Mogoče bi to morali bolj povdariti, morda tega nisem dovolj povdarila v svojem mnenju. To je tretja možnost, da izkoristimo vse mehanizme za alternativno reševanje sporov. In to bi lahko bil ta dvofazni sistem, ki ga menja v klot mogoče ne bi imeli državnega sistema, ampak bi imeli najprej izvensodno reševanje, alternativno reševanje sporov in potem sodno pot, če ne gre drugače kot dvostopenski postopek. Pričakujem pa vaše manjmaje in prav gotovo se bomo morali še o marsičem pogovorili. Bi pa bila zelo vesela, če nam tudi komisija pošle rezultate javnega posvetovanja, ki ste ga izvedli pomladi. To bi nam zelo pomagalo pri oblikovanju končne odločitve. Seveda se zavedam, da tukaj ni nekih dokončnih odgovorov, ampak prav gotovo bilo zanimivo videti te rezultate. Najlepša hvala.